Thank you, Col- Thank you colleagues, and uh, a particularly warm welcome. Hvala lepa kolegice in kolegi in še enkrat eh, prav to pozdrav predstavnikom nacionalnih parlamentov. Nekaj kratkih obvestil predsednika, preden začnemo s tem medparlamentarnim zasedanjem. Točka ena mm, odbora Libe, to je informacija za poslance. Tu imamo predlog nove točke 5.1, kjer je predstavitev stanja pogajanj v trialogu za direktivo o boju proti goljufijam z kazensko-pravnimi inštrumenti in točka 5, predstavitev, predstavitve, a predstavitev uh, ad hoc delegacije v Libanon, odbora Libije bo potekalo ob 10.30 na mesto ob 9. točka osem glasovanje o osnovku mnenja o begunskih imigranskih tokovih, pa je to še, ki smo morali preložiti na kasnejši datum. Torej, če ni pripomp, je to vrstni dnevni red potrjen, kar zadeva pa tolmačenje, žal nimamo tolmačenja v več jezikov jutri. Eh, češčina pa bo danes na vodjo le v pasivnem modusu. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej, če ni nikakršnih pripomb, mislim, da to lahko potrdimo. Torej, kolegice in kolegi, še enkrat pozdravljeni vsi naši nacionalni parlamentarci in seveda tudi naši poslanci na tem medparlamentarnem zasedanju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti o Europolu in parlamentarnem nadzoru v okviru politike notranje varnosti Evropske unije. Veseli me, da lahko toliko vas pozdravim na tem zelo pomembnem zasedanju našega odbora. Zavedamo se in tudi naši poslanci v Evropskem parlamentu se zavedajo, da se znotraj parlamenta počasi razvija tako imenovana varnostna agenda. Gre tudi za pomemben vidik, ki mu pravimo varnostna unija. Imenovan je bil tudi nov komisar za področje varnosti. Evropski parlament tesno nadzira in spremlja delo Evropola, z njim nasvežijo tudi pomembne partnerske vezi, kar je tudi ena, eno znako, da je to pomembna partnerska agencija eh, za nas v parlamentu. Tako da pozdravljam tako gospodu Wainwrightu, direktorju Evropola in komisarju Kingu. Veseli me, da bomo danes govorili o tem, kakšno dodano vrednost Evropska unija pridobi s to varnostno agendo, kako zgraditi to varnostno agendo in kaj ta pomeni za nacionalne parlamente. Želimo, da je to energična in pomenljiva razprava, ne zgolj neka kozmetična razprava, tako da se jo kar. Okor... Upam, da boste sodelovali v tej razpravi. 46 poslancev iz nacionalnih parlamentov je tu z nami, iz 23 različnih držav članic in tudi iz ene od držav Evropskega gospodarskega območja. In to, menim, je jasen signal velikega interesa nacionalnih parlamentov za to današnjo temo varnosti in pa seveda tudi pomembne teme Evropola. Torej, kolegice in kolegi, predlagam, da se kar takoj lotimo prvega panela. Zelo malo časa imamo danes in iz razprav, ki sem jih že imel s kolegi, mi je znano, da številni želite spregovoriti v tej razpravi, tako da predlagam, da gremo kar takoj naprej na potrečeno prvi panel, kjer bomo opredelili, kaj varnostna unija je, kako to varnostno unijo spremeniti v realnost in kakšna je vloga Evropola znotraj te varnostne unije z vidika operativnega sodelovanja, izmenjave podatkov in eh, izgradnje medsebojnega zaupanja. V prvem panelu bomo torej govorili o realnosti in ulogi Europola. Veseli me, da sta z nami komisar Julian King in pa direktor Europola Rob Wainwright. Preden začnemo, naj vas spomnim, da bo čas za vprašanje in odgovore organiziran v skladu z zelo komplicirano formulo, ki jo imamo pri nas. To sicer je zapleteno, ampak naj vas to ne odvrača od sodelovanja. To je pač način, kako mi to počnemo. Če pa menite, da niste besede dobili, bi jo pa morali, prosim, če mi to nakažete. Ta zapletena formula, ki jo imamo za nacionalne parlamentarce, je naslednja. Prosimo vas, da na enega od teh listov zapišete oziroma da se prijavite preko teh obrazcev za razpravo. Na ta način bodo naše službe vedele, da ste prosili za besedo in tudi kdo ste. Če pa iz kakršnega koli razloga besede ne dobite, prosim, če lahko eh, tudi čisto običajno z dvigom rok opozorite na to, da želite besedo. Mislim pa, da bom tudi sam počasi že vedel, kdo so evropski poslanci. Če ne, bi bil to kar resen problem. Tako da prosim, če lahko s temi prijavnicami posredujete informacijo, ali želite govoriti ali ne. Tako, zdaj pa, a ne, še nekaj, naj tudi omenim, da imamo še tretjega govornika, Dominik Ramburg, ki je mm, predsednik odbora za ustavno-pravne zadeve spodnjega doma francoskega parlamenta. To so torej naši trije govorniki v tem eh, prvem panelu in veselime, da so vsi trije kolegi danes tu. Torej, začenjamo najprej s komisarjem Julianom Kingom, naš novi komisar za področje varnostne unije, ki bo govoril deset minut in eh, nekako orisal, kako vidi razvoj te nove varnostne unije in kako vidi svojo vlogo v tem kontekstu. Torej, komisar King, izvolite, beseda je vaša. Hvala, hvala lepa za to povabilo. Pozdravljam to priložnost danes za to razpravo, tako s poslanci Evropskega parlamenta kot nacionalnih parlamentov. Komisija je seveda odgovorna Evropskemu parlamentu in kot komisar za varnostno unijo neposredno odgovarjam odboru Libe. No, obenem pa je pomembno, da ta komisija pod vodstvom predsednika Junckerja razvije tesnejše stike tudi z nacionalnimi parlamenti. In popolnoma podpiram to zavezo predsednika komisije, ki gre v to smer. V preteklih tednih sem eh, imel že priložnost sestati se s predstavniki estonskega parlamenta, francoskega parlamenta, nemškega bundestaga, italijanskega parlamenta in tudi britanske lordske zbornice in veselim se že nadaljnih tovrstnih pogovorov v prihodnih tednih in mesecih. Komisija mora po mojem mnenju biti bistveno bolj odgovorna nacionalnim parlamentom in menim tudi, da bo naš eh, proces oblikovanja politik lahko bolj transparentni in bolj učinkovit s pomočjo takšnih eh, odnosov. Kar zadeva naše odnose z nacionalnimi parlamenti, menim, da to velja tudi za sodelovanje z evropskimi agencijami, ki igra ključno vlogo pri implementaciji teh politik. Naše skupno delo na področju varnostne unije je takšno, da Europol igra ključno vlogo pri številnih eh, inštrumentih in politikah. Evropske unije. Nova uredba o Evropolu, ki stopi v veljavo, kot veste, maja 2017, določa nove standarde za skupen demokratičen pristo, eh, nadzor Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, prav tako omogočamo okrepljen parlamentarni nadzor nad delom Evropola in tudi skupna parlamentarna nadzorna skupina bo ključni element z tega vidika. Tako da pozdravljam današnje medparlamentarno srečanje kot nekakšen prvi korak pri uveljavljanju teh novih pravil o parlamentarnem nadzoru v praksi. Ne bom zdaj na dolgo in široko orisoval eh, nevarnosti, ki nam grozijo. Vsi vemo, da na nas preži kompleksen nabor nevarnosti, vključno z najobširnejšim terorističnim hm, najobširnejšo teroristično grožnjo v zadnjih letih in kolega Rob Wainwright bo več povedal na to temo. Uh, čez nekaj trenutkov. Sam bi rad povedal, da tu vlada zelo jasna evropska razsežnost. Ne terorizem, ne organiziran kriminal ne spoštujejo nacionalnih eh, meja. Če pogledamo nedavne napade, vidimo, da so številni vidiki priprave in izvedbe čez eh, meni. Teroristi žal ne napadajo ene same države članice ali druge ampak ciljajo naše vrednote na naš način življenja. In zato menim, da potrebujemo evropsko razsežnost tudi pri svojem odzivu. Pri svojem odzivu na terorizem, na kibernetsko kriminaliteto in kibernetske grožnje in eh, hude in organizirane oblike kriminala. To je eden od razlogov, zakaj se je predsednik Juncker eh, poleti odločil, da se eh, ustanovi poseben portfelj za varnostno unijo in da na ta način delo na tem področju popeljemo naprej. Europol je osrednjega pomena pri vsem tem. Ta agencija igra ključno vlogo pri pomoči 28 državam članicam v boju proti terorizmu, kibernetski kriminaliteti ter hudi in organizirani kriminaliteti. In čestitke najprej gospodu Wainwrightu in vsem sodelovcem Europola. Gre za res eh, svoje vrstne kapacitete za boj proti kriminaliteti, gre za vse evropski informacijski sistem, gre za odlične analize, za robusten sistem varovanja podatkov in eh, varstva podatkov. In eh, njihova ocena ogroženosti, ki se jo razvija deloma tudi v sodelovanju z informacijami, policijskimi varnostnimi organi v državah članicah nam omogoča, da opredelimo ključne prioritete v našem skupnem boju proti kriminaliteti in terorizmu. No in še pred eh, vstopom veljavo nove uredbe Europolu se je Europol organiziral seveda okrog osrednjih točk eh, boja proti terorizmu, kibernetskih napadov in eh, hudih in organiziranih oblik kriminalitete. Evropski center za boj proti terorizmu znotraj Europola predstavlja tudi pomemben element boja proti terorizmu na evropski ravni. Gre za nekakšen strokovni center, ki se osredotoča na boja proti tujim eh, borcem, izmenjavo eh, obveščevalnih in eh, strokovnih podatkov o financiranju terorizma, o online propagandi in nedovoljni trgovini z orožjem. ICTC, kot ga imenujemo, je že pokazal svojo dodano vrednost, saj je zagotovil takošno analitsko in drugo podporo državam članicam, ki so utrpeli te grozovite teroristične napade v prvi polovici leta. Kar zadeva boj proti kibernetskemu kriminalu. Mm, tudi tu ima Europol poseben eh, center, ki zagotavlja pomoč in koordinacijo pri stotnih operacijah, eh, zbira podatke o na tisoče kriminalcih in eh, zagotavlja tudi nove načine mm, reševanja teh primerov in prav tako jim je uspelo rešiti več žrtev, otrok mm, takšnih kriminalnih združb. Europol prav tako prispeva k političnem ciklu Evropske unije o hudih in organiziranih oblikah kriminalitete. Na ta način se Evropska unija lahko opredeljuje za prioritete in razvija skupne ukrepe. Komisija podpira vse to pomembno delo Europola in njegovih centrov in to vključuje tudi zagotavljanje vseh resursov, ki jih Europol v ta namen potrebuje. Pozdravljam tudi podporo Evropskega parlamenta. Europol je letos dobil 36 novih eh, kadrovskih mest, zdaj imamo tudi začasen dogovor med proračunskimi organi, eh, ki zagotavlja dodatne 60 eh, kadrovskih mest v Europolu. Prav tako pa je potrebno preučiti tudi morebitne dodatne prihodnje potrebe. Glede na vse povedano, je potrebno Europol videti kot legitimen organ v očeh naših državljanov. In varnost lahko postane resnična in eh, trajnostna le, ko so državljani prepričani, da se njihove temeljne pravice spoštujejo. Tudi po starih pravilih je imel Europol seveda zelo uh, trden režim varovanja podatkov in eh, varstva osebnih podatkov. In dejstvo je, da morajo biti naši varnostni organi pripričani, da so podatki, ki jih delijo z Europolom, na varnem nova uredba posodablja in še nadalje krepi ta že tako robustni režim varstva eh, oziroma varovanja podatkov eh, in daje pomembno ulogo tudi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki bo spremljal način obdelave podatkov v Evropolu. No in, in to je tudi razlog, zakaj je današnji pogovor tako zelo pomemben, skupna parlamentarna nadzorna skupina bo prav tako eh, še nadalje okrepila legitimnost agencije z ustreznim demokratičnim nadzorom. Želim vam torej vse dobro pri vzpostavitvi robustnih in učinkovitih postopkov za zagotavljanje nadzora parlamenta v smislu spoštovanja nalog Evropola, ki jih ima po novi zakonodaj. Evropol je ena ključnih institucij in eh, vaša angažiranost bo ta organ še dodatno okrepila. Hvala lepa, gospod komisar, kot je komisar dejal, bo S 1. majem prihodnje leta 2017 je stopila v veljavo nova uredba o Europolu. Tako da boste na naslednjem zasedanju europoslanci in nacionalni poslanci že obravnavali tudi bolj podrobno ta vidik eh, nadzora nad delom Europola. No, zdaj pa bi dal besedo še direktorju Europola, ki ne bo nekaj več povedal o tem kje je mesto Evropolu v Evropski varnostni uniji. In tudi sam se pridružujem pohvalam komisarja Kinga za delo te agencije, torej Evropola. Rob, besede je tvoja. Hvala lepa, Claude. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. In dovolite mi, da se najprej zahvalim temu parlamentu in odboru Libe za pravno podporo, ki smo jo deležni tako na individualni ravni, strani posameznih poslancev, pa tudi strani parlamenta kot eh, organa, eh, še posebej, kar zadeva sprejem nove uredbe o Evropolu. Hvala tudi za podporo komisarju Kingu in eh, kolegom v svetu, ki so Evropolu zagotovili dodatna sredstva. Prav tako sem hvaležen za podporo, ki smo jo deležni strani številnih nacionalnih parlamentov, tako kot komisar sem jih tudi sam eh, večkrat obiskal v zadnjih mesecih in letih. Odkar je komisar prevzel svoj položaj, moram reči, da naša organizacija zelo ceni to podporo. To je tudi omogočalo Europolu, da se razvija v luči varnostnih izzivov, ki so vse večji v Evropi. In v par minutah bi vam rad to risal, kako Europol zagotavlja vsega, praktično korist in pomoč državam članicam v luči omenjenih nevarnosti. Veste, da Europol nima izvršilnih pooblastil, to ni neke vrste evropski FBI. Mi nacionalnim organom pomagamo pri boju proti čezmenjami kriminaliteti in terorizmu, saj jih med sebojno povezujemo, eh, kar zadeva izmenjavo podatkov. Naš informacijski sistem sedaj povezuje več kot 750 različnih eh, organov preiskovanja in pregona širom EU eh, e in tudi drugih držav, s katerimi sodelujemo, eh, ZDA, Švica, Norveška, naprimer. To je zelo velika skupnost, ki si izmenjuje vsak dan na tisoče obveščevalnih podatkov o delu terorističnih organizacij in skupin organiziranega kriminala. In te podatkovne tokove lahko analiziramo na način, da ugotovimo, kje so tisti čezmejni elementi in na ta način lahko pomagamo eh, nacionalnim organom pri izvajanju ukrepov za preprečevanje škode našim gospodarstvom, našim državljanom, našim mejem. Zaposlujemo najboljše strokovnjake v Evropi, v naših centrih za boj pri terorizmu, kibernetsko kriminaliteto in nekaj eh, druga področja. In imamo 200 častnikov za zveze iz 40 držav, ki imajo vsa tista pooblastila na nacionalni ravni, ki jih Evropol nima. In z uporabo našega strokovnega znanja, naših obaščevalnih podatkov, lahko koordinirajo eh, racije širom številnih držav in eh, vse tja do 40 tisoč primerov na leto preko kanalov Evropola pripeljemo do uspešnega zaključka. Danes bomo tudi objavili uspešen zaključek operacije, mm, s katero smo v Španiji eh, razbili mrežo za tih otapljanje ljudi. Skupaj z najreškimi kolegi smo naprimer uspeli spleta mm, umakniti več kot 4500 spletnih strani za trgovanje z nezakonitim eh, blagom in še več takšnih primerov je. Tako da vse bolj Europol ponuja dodano vrednost, zelo konkretno dodano vrednost pri boju držav članic proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Vsekakor eh, se obseg našega dela širi, če pogledamo gor statistiko, boste videli, da je prišlo do šestkratnega povečanja količine podatkov, ki se pretaka preko Europola na letni bazi, na letni ravni v primerjavi z obdobjem pred petimi leti in početverilo se je tudi število primerov, ki Europol s svojimi storitvami podpira. In ta rast izhaja predvsem iz načina, kako se je razvila kriminaliteta v zadnjih eh, petih letih. Vse skupaj je bistveno bolj globalizirano, bistveno bolj transnacionalno in v številnih primerjih tudi bistveno bolj nevarno naši skupni varnostni uniji. Prav tako smo bili priča uničujočim posledicam terorističnih napadov. Videli smo, kako deluje in kakšnih razsežnosti je teroristična mreža v Evropi, v smislu števile, števile napadov, števila žrtev, števila tujih borcev eh, iz naših skupnosti, ki so odpotovali v Sirijo in Irak. Ocenujemo, da jih je približno 5000 in številni so se že vrnili in predstavljajo nevarnost naši družbi. Videli smo, kako zelo kompleksen je ta mm, terorizem danes. Veliko je tako imenovanih volkov samotarjev, ljudje, ki ostajajo doma, pa še vedno nosijo v sebi želje po izvedbi nekaterih najhujših napadov, ki smo jim bili priča v Evropi v zadnjih letih. Prihaja do vse bolj inovativne uporabe tehnologije, še posebej, ko gre za širjenje eh, retorike, ki, kar je specialnost ISIS-a in to na način, ki mu še nismo bili priča v preteklosti. Tako da so te razsežnosti eh, teroristične grožnje danes večje kot kdajkoli prej v zadnjem desetletju ali celo več. In eh, kot rezultat, kot je komisar dejal, smo prvikrat razvili specializiran center EU za boj proti terorizmu, ki državam članicam lahko pomaga še posebej pri kritičnih eh, izmenjavah informacij, pri vzpostavljanju povezav med kriminaliteto in terorizmom in vsak dan vidimo dokaze za to, z vzpostavljanjem posebne eh, enote, eh, internetne enote, ki policijskim silam v EU pomaga pri čim prejšnjem odkrivanju in vzpostavljanju brisanju teroristične propagande spleta. In eh, Europol v imenu Evropske unije sodeluje z več kot 60 platformami eh, oziroma socialnimi omrežji za brisanje tovrstnih eh, strani oziroma sporočil. Spremljamo tudi financiranje terorizma in trgovino z orožjem in seveda zagotavljamo pomembno informacijsko podporo kar zadeva preiskave napadov v Parizu in Bruslju. Vse to je pomagalo preiskovalcem najti preostale člane te mreže in prav tako menimo, da bomo na ta način lahko uspešno preprečevali podobne napade v Evropi. Kar zadeva tih otapljanje ljudi, tudi tu je prišlo do podobnega povečanja razsežnosti te problematike, saj se organizirane skupine eh, vse bolj usmerile v izkoriščanje migracijske krize leta 2015. Številne skupine, ki so se specializirale za trgovino z drugo ali drugimi oblikami, eh, ki so se na novo preusmerile in specializirale na izkoriščanje eh, usode eh, beguncev, ki, prihajajo v Evropo v letu, ki so prihajali v Evropo leta 2015 in ki še zdaj prihajajo. Leta 2015 je 90 odstotkov tistih, ki so prišli v Evropo, vsaj del eh, svoje poti opravilo s pomočjo. Eh, organizirane kriminalitete, tako da tihotapci ljudi so v osrčju te krize in eh, tudi zato ta parlament in Evropska komisija eh, podpirata ustanovitev novega Evropskega centra za tihotapljanje migrantov. In zaenkrat smo že uspeli identificirati več kot 50 tisoč kriminalcev, ki sodelujejo v Evropi na tem področju. Tesno spremljamo tudi vpliv teh aktivnosti na druge oblike terorizma in organiziranega kriminala. Skrbi nas eh, število, ne, eh, število mladoletnikov brez spremstva. Eh, vsaj nekateri so seveda ranljivi in jih lahko izkoriščajo takšne združbe. Prav tako smo zelo pozorni na to, da bi teroristične skupine tudi poskušale izkoriščati imigracijsko krizo za tihotapljenje svojih pripadnikov v Evropo. No, kibernetska kriminaliteta je vsaj enako pomembna kot eh, ostali dve oblike, ki sem jih omenil, kajti internet eh, je orodje, ki služi kriminaliteti tudi danes in terorizmu in tu so razsežnosti zelo velike in eh, rastejo eksponentno. Ker eh, zadeva eh, kibernetske napade na velike korporacije in eh, institucije, tudi komisija sama je bila žrtev prejšnji teden. Eh, Eh, in moč teh napadov se je pošestorila v samo enem letu. Eh, prav tako vidimo, da se vse bolj uporablja na nek način eh, inštrument ugrabljanja podatkov, dokler se ne plača odkupnina. V zadnjih dveh letih se je to močno razširilo in cilj so ne le banke in institucije, ampak celo bolnišnice, zdravstveni sektor. Torej. Prav tako smo priča vse večjim razsežnostim omrežji za spolno izkoriščenje otrok, tudi tu so se stvari razrasle eh, do naslutenih razsežnosti v dveh letih, zadnjih dveh letih. In vse to je zaradi razvoja interneta. Internet seveda povečuje število priložnosti za kibernetsko kriminaliteto in eh, razvijajo se vse bolj povezane uporabne naprave, vendar pa brez ustreznega varovanja. In eh, zato kibernetska kriminaliteta to lahko zlahka izkorišča. In zato smo ustanovili Center za kibernetsko kriminaliteto, da se lahko eh, evropski organi pregona uspešno bojujejo proti temu pojavu. In zdaj imamo več kot 200 eh, odmevnih preiskav vsako leto. Prav tako so pomembne inovativne kampanje, mm, informacijske kampanje, naprimer kampanja No More Ransom. Eh, tu smo evropske organe in zasebne, zasebni sektor združili in ponujamo brezplačne programe za dešifriranje podatkov, ki jih eh, kibernetske kriminalci ugrabijo. Tako da nam je uspelo zagotoviti več tisoč takšnih rešitev v zadnjem ledu. Naše okolje je vedno bolj medsebojno povezano in naš odgovor, eh, naš odziv mora tudi biti bistveno bolj medsebojno povezan. In Europol je uspel uporabiti to vse bolj povezano močno skupnost organov pregona, ki je deležna tudi vse večje podpore industrije in drugih partnerjev v sektorju. Eh, podatke in tehnologijo uporabljamo za nov drugačen odziv na te pojave in na ta način razvijamo nove inovativne načine boja proti zelo sodobnim transnacionalnim grožnjam naši varnosti. Naše delo postaja vse bolj kompleksno in pomemben element varnostne unije je, da morajo naši standardi odgovornosti ostati na zelo, zelo visoki ravni. Kot je komisar dejal, imamo že sedaj zelo robustne ukrepe, kar zadeva še posebej Eh, varstvo podatkov in pa tudi, kar zadeva nadzor strani Evropskega računskega sodišča. Moje delo tudi nadzira upravni odbor s predstavniki vsake države članice in pa tudi Evropske komisije. Prav tako sem odgovoren na eh, temu parlamentu in kot je komisar eh, dejal in kot je predsednik dejal, bo moja organizacija in jaz sam tudi predstavljala vse bolj odgovorne temu parlamentu in nacionalnim parlamentom v prihodnje. Tudi to je nekaj, kar v polni meri podpiramo kot način krepitve naše demokratične legitimnosti in verodostojnosti v očeh javnosti. Tako da tudi mi pozdravljamo ustanovitev tega eh, skupnega medparlamentarnega nadzornega odbora in se veselimo sodelovanja z njimi. Hvala lepa. Hvala. Um, pri naslednjem panelu bomo več pregovorili o vprašanju nadzora. Sedaj pa še predstavnik francoskega, francoske nacionalne skupščine, Dominik Reinburg. Najlepša hvala, gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci, nekaj besed. Pričanje poslanca iz državnega parlamenta od eno od držav članic, mislim, da je lahko koristno. Francija je bila že večkrat prizadeta zaradi terorističnih napadov. 240 naših državljanov je v kratkem izgubilo življenje, tudi v Belgiji so številni izgubili življenja. Izražam sožalje seveda vsem prizadetim žrtvam, njihovim bližnjim. Seveda ne smemo pozabiti na nobeno od žrtev po celem svetu. Želel sem povedati, da je mednarodno sodelovanje še kako pomembno, to je jasno in to ste povedali tudi že vi, spoštovani komisar. Terorizem ne pozna meja in je čezmejne narave. In ravno zaradi tega danes potrebujemo evropske odzive, skladne odzive, osnovane na evropskih vrednotah. Dobro pozdravljam torej ustanovitev Evropske mejne in obalne straže prav tako pozdravljam nacionalne registre potnikov, PNR in obenem pozdravljam tudi imenovanje Evropskega komisarja za varnostne zadeve, kar bo prav gotovo v interesu Evropske unije. Direktiva za boj proti terorizmu naj bi omogočila harmonizirati evropsko zakonodajo, to bo izhodišče za vse vojaške operacije. Bi bilo pa bistveno tudi, da bomo na ustrezen način obravnavali tisti, ki nam prinašajo informacije. Seveda bi si želel, da bi dosegli veliko napredka v več različnih smeri. Prva je smer zakonodaje, za streljno orožje, moramo se boriti proti širjenju streljnega orožja, ne da bi posegali v različne športne in rekreativne dejavnosti, naprimer. Vsekakor moramo napredovati pri tem dosegu. Prav tako moramo doseči napredek pri nekaterih kazenskih zadevah in prav gotovo je med vami, vašimi cilji tudi to, da se poveže različne države članice. Obenem pa moramo doseči napredek tudi pri obravnavi samih dosjejev, obrazcev in to bo povezano tudi z upisom vseh migrantov, ki prihajajo na hotspote. Zato je pomembno zagotoviti sodelovanje po eni strani med evropskimi organi in nacionalnimi parlamenti. Po drugi strani pa se moramo zavedati tudi tega, da ni policijskih dejavnosti, ki bi lahko potekle v eni demokratični državi, ne da bi nadzorovali teh policijskih dejavnosti. Zato je še kako pomembno, da ustanovimo organ oziroma mešani medparlamentarni odbor, ki bo obenem tako evropski kot tudi medparlamentarni, torej pozval poslance različnih držav članic. To se mi zdi zelo koristno, koristno se imeti tudi so predsedstvo temu odboru, torej na evropski ravni, pa tudi medparlamentarno. Tako osebe bi se seveda lahko imenovalo med tistimi, ki jih to zanima. Seveda tukaj nimam nobene osebne motivacije, vsaj posebne ne. Moj mandat se bo zaključil že aprila. Mene torej nikakor ne imenujte in tudi nimam nobene motivacije, ko zdaj govorim o tem. Je pa seveda dobro, da povdarim, da bi morda lahko kakšnega od nacionalnih poslancev to zanimivo in bistveno bi bilo zagotoviti sopredsedovanje za to, da bi ta odbor lahko res zaživel. Najlepša hvala. Thank you very much, Dominik. Politicians should always have motives. Hvala, Dominik. Ja, politiki bi vedno morali imeti motive, kakorkoli. Sedaj pa bomo slišali predstavnike poslancev besedo bosta dobila dva poslanca nacionalnih parlamentov in potem poslanec Evropskega parlamenta po vrstnem redu, kot ste se javili. Če vas izpustimo, nas prosim na to opozorite. Najprej dobi besedo. Gospa Karmanali, podpredsednica odbora za evropske zadeve. Francoska nacionalna skupščina. Prosim vas, da se omejite na dve minuti, tako da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, govorci. Izpostavili ste današnje izzive, s katerimi se sooča Evropol, pa tudi na globalnem ravni. Pravosodno sodelovanje in policijsko sodelovanje. Začela bom s poročilom iz marca 2016 v imenu koordinatorja Evropske unije za boj proti terorizmu. V poročilu je bilo zapisano, da je bilo zaseženo veliko napredka, ampak da je treba storiti še marsikaj. Zato potrebujemo sistem, ki bo temeljil predvsem na Europolu, na PNR-u, na Krimskem dogovoru, na Schengenu 2 in pa na Eurojustu, varnosti meja. In vse to je treba povedati, če želimo doseči še kaj pozitivne korake naprej. Na 100 tisoč različnih posameznikov je bilo identificiranih ki so se odpravili v Irak, v Sirijo in na to začeli delovati znotraj akcije Daesha. In ravno zaradi tega je treba zagotoviti interoperabilnost na evropski ravni sodelovanja. Več vprašanj se poraja. Prvič, kateri so tisti ukrepi, ki jih treba izvesti? Kakšna sredstva je treba imeti na razpolagi v smislu proračunov, proračuna v drugih smislih na evropski ravni, zato da lahko izboljšamo to sodelovanje. Prav tako smo opazili, da obstajajo določene težave pri tem sodelovanju. Večkrat smo že slišali za to. Predvsem gre za težave vezane na interoperabilnost. Ali so te problemi, po vašem mnenju, tehnične narave ali pa gre tukaj za nekatere politične ovire? Države članice Evropske unije bi morda potrebovale drugačen pristop. Potem pa še vloga nacionalnih parlamentov. Ali ne bi mogli redno dobiti nekakšno preglednico, v kateri so navedeni cilji, ukrepi in izvrševanje teh ukrepov, tako na evropski kot na nacionalni ravni. Na koncu bi vas želela opozoriti še na vprašanje Europola in pa same uredbe. Med predstavitvijo resolucije v Franciji na relevantnem odboru smo poudarili nekatere pomankljivosti Europola, še posebej v smislu varstva osebnih podatkov. In pri tem smo se navezali tudi na sporazum z državo članico in neuspeh, da bi se posredovala informacije na organe Evropske unije. Tukaj gre tudi sodelovanje s tretjo državo. In razmišljali smo tudi o nekaterih primerih izjeme pri posredovanju informacij z tretjih eh, strani v Evropsko unijo. In v času enega leta je prihajalo do takih napak. No, iz tega doseja so izhajale vse te skrbi in pomisleki. Bi lahko torej se odzvali na to. Hvala. Um, Hvala. Prosim, eh, to gre za dejanski dve minuti, ne za namišljeni dve minuti. Upam, da me vsaj evropski poslanci ne bodo tukaj pustili na cedilu. Res se prosim, držite časa za govor dve minuti kajti moramo imeti tudi dovolj časa za odgovore naših gostov. Ste pa gospod eh, Lawson iz eh, Zgornjega doma Britanskega parlamenta. Hvala lepa. Želim povedati, da ne glede na Brexit, želimo v interesu vseh Britancev in vseh Evropejcev zagotoviti kar najtesnejše sodelovanje na področju varnosti. Slišali smo tri predstavitve, ki so tudi povdarile pomen tega. Iz eh, grenkih izkušenj vem, da je težko uravnotežiti potrebe po državljanskih svoboščinah za potrebo zagotavljanja varnosti ljudem. Vemo, da ko pride do terorističnega napada, uh, ljudje pozivajo k višji stopni varnosti. Hkrati pa, ko zlorabljamo zasebne podatke, um, bodo ljudje zahtevali tudi določene omejitve na področju varnosti. Zato bi morali poslanci odigrati ključno ulogo tako v Evropskem parlamentu, kako tudi v nacionalnih parlamentih. Nujno moramo zagotoviti to ravnotežje med državljanskimi svoboščinami in pa potrebo po varnosti. Poslanci so tisti ljudje, ki lahko tukaj poskrbijo za ustrezen demokratični nadzor z veseljem eh, smo pred kratkim podprli Europol in upam, da se bo tudi v prihodnosti nadaljevalo to plodno sodelovanje med eh, Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo. Upam, da bomo še naprej lahko zagotavljali ljudem svoboščine in varnost. Eh, zato smo si vsi prizadevali in zato si moramo prizadevati za to, da bo to sodelovanje dobro delovalo. Jaz bi naredil vse za to, da bi lahko to zagotovil. Torej, spoštoval sem čas dve minuti. Hvala, Klej. Dejansko ti je ostalo 15 sekund. Hvala. Sedaj pa dajem besedo evropskim poslancem. Gospod Diaz de Mera. Naj povem, da je gospod Diaz de Mera eh, naš stalni poročevalec za Europol. Tako da se spozna na temo. Izvolite. Iz Španije je. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči, gospod komisar. pozdravljam vse naše goste v tem panelu. Uh, no, uh, oglasil sem se zato, da bi podal določeno pojasnilo in sicer. Agencija Europol je nepogrešljivo orodje za zagotavljanje varnosti evropejcev. Mi smo tej agenciji zavezani in uh, ta agencija uživa vse naše zaupanje. Samo to kot pojasnilo. In pa še pojasnilo francoski kolegici, ki je prej spregovorila. Ne, gospa, nismo pred eh, osnutkom parlamenta to je, uh, uredbe. To je uredba, ki je bila odobrena strani parlamenta. Tako da ima Europol vsa povlastila od maja leta 2007. To pomeni, da za razliko od drugih direktiv ni potreben prenos v nacionalno zakonodajo. Um, kar se tiče sistema varstva podatkov, ki vas skrbi, pa vam naj povem, da je ta sistem zelo odporen kako so povedali tudi govorniki. In tukaj vidim sedaj Mortena Petersona, vidim eh, gospoda Teri Kabrasa in pa predstavnike drugih političnih skupin, ki so, ki so skupaj z menoj pripravljali to zakonodajo dejansko je ta zakonodaja bistvenega pomena. To je naše osnovne orodje. Govorili smo o recimo CETI, o PNR in tako naprej. Torej, eh, Torej, naša zakonodaja na področju varstva podatkov dobro deluje. No, tukaj seveda pri tem delu podpiram tudi trojko vseh predsedstev, ampak ko neko orodje spada pod parlamentarni nadzor, to pomeni, da ima več verodostojnosti in pa več demokratičnega nadzora. To je jasno. No. Hvala. Sedaj pa gospa Hervonen-Folk iz eh, odbora za notranje zadeve eh, švedski. Švedska. Mikrofon za tolmače, prosim. Can you switch your microphone on, please? Sorry, thank you. Även jag vill instämma i eh, panelens eh, betoning av vikten av... Hvala. Strinjam se s tistimi, ki so povdarjali pomen sodelovanja med eh, nacionalnimi parlamenti in regionalnimi policijskimi silami v okviru Europola. Bisten del tega sodelovanja je tudi izmenjava informacij. No in potem še nekaj besed o Brexitu. To je postavilo pod vprašaj Evropsko unijo za okvir sodelovanja in ravno zato je toliko bolj pomembno, poudariti demokratično legitimnost evropskega sodelovanja. Tudi jaz zato menim, da moramo stopiti skupaj, poslanci nacionalnih parlamentov in pa evropski poslanci. Samo na, na ta način bomo lahko zagotovili nadzor nad delom Europola. Pomembno je, da se tega lotimo na učinkovit, konkreten način in da se tega lotimo hitro. To je odločilnega pomena. To je odločilnega pomena za to, da bodo naši državljani razumeli, da lahko samo na ta način eh, najbolje uporabimo naše omejene vire. Prav tako pozdravljam dejstvo, da si je Europol zastavil prednostne naloge. Švedska je mnenja, da bi se morali osredotočiti na določena področja, kjer je potrebno sodelovanje. Gre za organizirani kriminal čezmejne narave, za terorizem in pa za kibernetski kriminal. Še predstavnik Cipra. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω το έντονο ενδιαφέρον της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ciperski parlament se zelo prizadeva za to, da bi lahko prispeval k dosegi ciljev, ki smo si jih zastavili na področju varnosti eh, in v okviru Europola. Naši državljani so zelo zaskrbljeni zaradi varnosti. To je razvidno tudi iz rezultata volitev. V Evropski uniji smo eh, opazili določene spremembe ki jih nismo videli od konca druge svetovne vojne. Če želimo zagotoviti varnost za naše državljane, moramo podpreti Europol. Na ta način bomo našim državljanom lahko povedali, pokazali, da Evropska unija igra pozitivno vlogo. Namreč preživljamo obdobje okrepljenega euroskepticizma. Zato moramo najti odgovore na določene probleme tudi znotraj Europola, zato da bo Europol lahko bolje deloval, da bo lahko bolje zagotavljal varnost v Evropi. Treba je ublažiti posledice Brexita, treba je določiti, kako bo Danska sodelovala za Europolom po referendumu in kako bo Europol sodeloval za Frontexom. zato da se bomo lahko izognili podvajanju dela. To je nekaj, kar bo odločalo o naši varnosti. Cipr ni članica šengenskega območja in se ne sooča z drugimi problemi, s katerimi so soočene eh, države članice. Recimo, nimamo problema terorizma pri nas. Eh, vseeno pa želimo sodelovati v izmenjavi informacij v okviru Schengena 2. Prav tako želimo preprečevati financiranje terorizma, to je naša prednostna naloga. Ciper sodeluje z um, Europolom, izmenjavamo najboljše prakse, ko gre za, uh, tudi za boj proti nezakonitemu prenosu kulturne dediščine. Hvala lepa. Ana Gomes iz Evropskega parlamenta. Gospod komisar, sprašujem vas, ali ima komisija možnost pomagati državam za finančnimi težavami, eh, investirati v kibernetsko varnost. Omenili ste eh, ta eh, kibernetski napad na komisijo prejšnji teden, ali lahko kaj več poveste o tem? Še gospod Vejnrad, direktor komisije, Europola. Eh, v poročilu o panamskih dokumentih smo videli tudi poročilo Europola, eh, v katerem je bilo zapisano, da so bile identificirane povezave za financiranjem terorizma, torej šlo je za pranje denarja za financiranje terorizma. In eh, To je bilo povezano z številnimi državami članicami, to so razkrili panamski dokumenti. Ali so države članice zaprosile za podporo Europola za to, da bi identificirali te mreže? Prav tako sto, ste omenili problem tihotapstva. Eh, in tukaj se sprašujemo, ali nismo morda mi tisti, ki omogočamo tukaj organizirani kriminal, ker ne omogočamo priseljencem in beguncem zakonite kanale prihoda v Evropo, s tem pravzaprav hranimo te kriminalne združbe. In še direktiva o orožju. Tukaj smo priča um, velikemu pritisku lobistov. Ali lahko kaj več poveste o tem? In pa še PNR, ta ne pokriva zasebnih uh, letov. Ali lahko zagotovite, da imate nadzor nad zasebnimi letali, ki pristajajo v Nici in druge, eh, na katerem letijo saudski princi uh, in pogosto. Uh, pri tem tudi tihotapijo, recimo droge, ki jih uporablja ISIS. Ali lahko zagotovimo, da takšna letala ne pristajajo na, na evropskih letališčih? Eh, to se namreč lahko zgodi kljub PNR-u. Hvala lepa. Gospa Hendriksen iz eh, Norveške. Stalni odbor za varnost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Parlamentarni nadzor je zelo pomembna sestavina vsake delujoče demokracije in vesela sem, da lahko danes sodelujem na tej seji. V zadnjih letih smo videli eh, številne parlamentarne konference v Evropski uniji in norveški parlament je vesel, da lahko nastopa kot stalni Eh, opazovalec eh, v teh konferencah o skupni obramni in varnostni politiki. Eh, in veseli smo, da nas redno vabite na, tudi v druga tudi na seje medparlamentarnih teles. Norveška se bi želela pridružiti tudi uh, novi skupini za parlamentarni nadzor, ki bo ustanovljena za Europol. Evropska unija ima dogovor o sodelovanju z Europolom, z CEDEPom in pa z Eurojustom in smo um, država, ki ima mejo z Rusijo. Norveška že dolgo sodeluje z Evropsko unijo na področju notranjih zadev in sodstva. Glede na naše gospodarstvo, geografsko lego in glede na naše sodelovanje na enotnem trgu, bi se nam zdelo smiselno, da se pridružimo tudi temu novemu medparlamentarnemu eh, odboru za demokratični nadzor. Dobro bi se mi zdelo, če bi se lahko Norveška temu pridružila. Zato, eh, ko boste sprejemali pravila za delovanje te parlament, medparlamentarne skupščine, upam, da se bodo nacionalni poslanci in pa evropski poslanci zavzeli za to, da bi tudi naši poslanci lahko sodelovali na sejah eh, te, tega odbora, te skupščine. Hvala lepa. Kolegi, sedaj bom zaključil seznam govornikov. Seznam je že dolg in pustiti moramo nekaj časa za odgovore naših panelistov. Gospa Kosmopoli iz Grčije.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 imamo tudi pooblaščenca za varstvo podatkov. ki bo govoril tudi na tej konferenci, medparlamentarni konferenci za, za demokratični nadzor, ki bo potekala torej enkrat letno. Kako bi lahko zagotovili uh, plodno sodelovanje za poboljšencem za varstvo podatkov? To ne sme potekati samo na neuradni ravni. Na ta način bomo ustvarili večji občutek varnosti pri naših državljanov. Ne smemo pa ob tem žrtvovati eh, nečesa, kar je zelo pomembno. Gre za varstvo zasebnih podatkov. To je zelo občutljivo ravnovesje in nacionalni parlamenti morajo zagotavljati eh, oziroma odigrati svojo vlogo pri zagotavljanju tega ravnovesa med varnostjo in eh, varstvom zasebnih podatkov. Prav tako se moramo uh, vzdržati zakonodaje o prekomernih poblastilih pol policiji. Uh, o tem recimo glasoval tudi krški parlament. Uh, zdaj pa še uh, nekaj o uh, priseljencih in beguncih. Uh, Grčija je še vedno prekomerno obremenjena zaradi tega problema. Smo varna država in eh, pozivamo države članice naj nas podpirajo pri tem, naj spoštujejo svoje zaveze, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo sprejemni centri in pa eh, območja, kjer se nahajajo begunci, prav tako varna. Če bodo tam eh, pogoji slabi, potem bo prišlo tudi do pojava kriminala. Ivon Kajter. Danke, Herr Vorsitzender. Das hatte ich gar nicht gleich Hvala. Stok vas nisem slišala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se našim govornikom. Imam konkretno vprašanje za gospoda direktora Wainwrighta. In sicer, pri razpravi o azilnem svežnju smo uh, dobili tudi nov osnutek o Eurodaku. Sedaj smo začeli z uh, parlamentarnim posvetovanjem in ob različnih pogovorjih se je pokazalo, da ima Europol očitno težave pri, dostopa, pri dostopu podatkov iz Eurodaka. To mora potekati preko nacionalnih kontaktnih točk, preko nacionalnih organov. Eh, tukaj imamo recimo nizozemsko nizozemski uh, organ, ki je za to pristojen. Ali se vam zdi, da bi lahko to stanje izboljšali za novo direktivo o obravnavi podatkov posameznikov? Uh, v primeru preiskovanja kaznjivih dejanj. Ta direktiva naj bi stopila v veljavo leta 2018 in to bi lahko sovpadalo tudi z začetkom veljave nove uredbe o Eurodaku. Ali menite, da bo potem Europolu olajšano dostopati do podatkov iz Eurodaka? Hvala spet so na vrsti nacionalni parlamentarci, gospod Niedermüller iz, uh, gospod Vermüllen iz Belgije. Thank you, Mr. Chair. I will speak in Dutch. Uh, Hvala, govoril bom nizozemsko. Gedachtewisseling met de nationale parlement. Gospe in gospodje, mislim, da je zelo dobro, da smo organizirali izmenjavo uh, mnen med nacionalnimi in evropskimi poslanci o Europolu. Seveda številne države članice sprejemajo dejstvo, da je naša nacionalna varnost odvisna od eh, nacionalnih organov za varnost. No, ampak takšen uh, eh, zastarev koncept nacionalnih držav uh, ne prispeva k krepitvi varnosti. Olajšati moramo izmenjave informacij, zato da se bomo lahko uh, izognili problemom na področju varnosti. In uh, ura, uredba o Europolu je pomemben korak v smeri proti temu. Slišimo recimo Um, zanimam, zanimajo me podatki o posameznih spletnih straneh, kjer se širijo sovražne, teroristične in druge vsebine. Ali imate kaj več podatkov o tem? Prav tako bi želel spregovoriti o kibernetski varnosti. Veliko smo slišali o tem. Dejansko obstaja veliko nezakonitih pretokov podatkov, izmenjava podatkov. Mm, na tako imenovanem dark netu, torej temnem omrežju. Prav, tak, prav gotovo bi lahko Europol postal bolj eh, dejaven tudi na tem področju. In pa še slišali smo omembo direktive o PNR, to trenutno preučuje tudi belgijski parlament in za razliko od evropskih institucij želijo belgijske institucije omejiti uh, te podatke, ne samo na podatke letalskih družb, ampak tudi na podatke turističnih agencij, um, poštnih podjetij in tako naprej. Belgijska vlada in belgijski parlament želijo vključiti torej tudi te eh, izmenjave podatkov. Zanima me, eh, kako bo eh, izmenjava informacij v okviru PNR vplivala na Europol. In pa drugič, kaj lahko naredi Europol za to, da bi identificirali načine, kako teroristi izrabljajo priseljenske tokove, zato da bi vstopili na evropsko območje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitam odboru Libe in pa Trojki za to odlično pobudo za medparlamentarni odbor. 90 odstotkov izmenjav informacij znotraj Evropske unije se upravi med petimi državami članicami. In to kaže na to, kako pomembna bi bila okrepljena, okrepljena sodelovanja na tem področju. In tudi Julian King je to povdaril. Seveda smo ga bili veseli, ko je bil ambasador v Franciji in prav gotovo bi bilo dobro, da bi ga poslanci tudi podprli. Želela bi povdariti tudi, kako pomembno je delo nadzornega odbora na najvišji parlamentarni ravni vseh držav članic. V francoskem senatu se zelo veliko ukvarjamo z bojem proti terorizmu in v sredo so predstavili predlog resolucije, s katerim naj bi poskrbeli za takšno prisotnost senata v tem dialogu oziroma razpravi. In besedi me seveda, da smo se o tem pogovarjali, vendar pa ni gotovo, kakšno težo ne bi to bilo. Hvala. Hvala. Thank you, Chairman. Um, my colleague, uh, Mrs. Gomez. Evropski poslane. Hvala lepa. Ena izmed kolegic je omenila novo direktivo o orožju. Komisija predlaga, da bi skoraj vsa športna polavtomatsko pol orožje prepovedali v rokah posameznikov. Ampak takšne, takšno orožje ni bilo uporabljeno v, no, v nobenem izmed terorističnih napadov in redko kdaj ga uporabljajo zločinci. Teroristi uporabljajo vojaško, tihotapljeno vojaško orožje eh, to, ali pa modificirano orožje, ki je tako ali tako že nezakonito. Imamo vprašanje za gospoda Wainwrighta. Ali lahko na podlagi vaših izkušenj eh, poveste kakršnekoli konkretne podatke ali statistiko, ki bi lahko podprla to križarsko vojno komisije proti poautomatskemu orožju? To je sedaj tukaj plod zelo uh, Um, torej predmet zelo burnih razprav uh, v Evropskem parlamentu in verjetno bo tako tudi v nacionalnih parlamentih. Hvala lepa, gospod Šenšovski iz uh, odbora za ustavne zadeve na Polskem. Mikrofon za govornika, prosimo. Use the microphone, press the button. Se vprašam, dziękuję bardzo. Ja se upravičujem, hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj splošnih izjav je bilo tu podani. Mi seveda se tudi veselimo dejstva, da bomo prihodnje leto naredili korak v smeri boljše koordinacije aktivnosti Evropola, kar nam ponuja priložnost za bolj učinkovito soočanje se z tako že razširnih pojavov dan danes, kot so terorizem, kot so migracijska kriza in povezani izzivi in menim, da tako kot na številnih drugih področjih bi tudi tu morala Evropska unija zelo previdno biti naprej na področju integracije, ponekod celo narediti korak nazaj. Tu na tem področju ni nobenega dvoma, da je potrebno sodelovanje krepiti. Imam pa konkretno vprašanje. Poleg groženj, ki jih tu vsi poznamo, so tu tudi grožnje in nevarnosti, ki jih prinašajo hude oblike kriminalitete in na področju Evropola se je nekoliko manj govorilo o tem. Tu imam v mislih vprašanje novih psihoaktivnih eh, snovi. Gre tudi za mm, snovi, ki ne bi dopolnjevali ali nadomeščali klasične narkotike. Številne države se težko soočajo s to težavo in težko je najti državo, ki se enostavno sooča s tem področjem. Tu je veliko tudi rešitev iz kazanskega zakonika in vem, da tu Europol ne more neposredno ukrepati, pa vendarle, ali ne bi bilo smiselno, da bi Europol na ravni tega ukrepljenega sodelovanja eh, deloval tudi na tem področju, da bi se soočil s to tematiko in eh, nekoliko uspešneje in učinkoviteje pristopil k tej problematiki tudi s svojimi analizami. Uh, Hvala, še gospa Katarina Činiči. Grazie, grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi našim gostom, govornikom, ki so predstavili različne velike perspektive na boj proti različnim oblikam izzivov, s katerimi se naše države soočajo. Sama sem vedno podpirala Europol in krepitev Europola, kajti menim, da je tudi pomembno videti, kakšne rezultate dosega. Hvala tudi komisarju uh, Sir Julian Kengu, ki je tudi izpostavil eh, zavezo boja proti različnim oblikam kriminalitete, še posebej terorizma. Pripričan sem, da bo ta skupna ali mešana skupina za parlamentarni nadzor eh, nekaj, kar bo zagotavljalo ne le spremljanje dela Europola, ampak je to pomembno tudi zato, ker bomo na ta način bolj in bolje uh, Eh, poznali to dejavnost in da bomo na ta način lahko še okrepili to sodelovanje, ki je še kako nujno za soočanje se s temi izzivi. Namreč sodelovanje je po mojem mnenju edini način za boj proti najhujšim oblikam kriminalitete, terorizem, organiziran kriminal, kriminal eh, in eh, kibernetske, kibernetske kriminalitete, vse torej te oblike kriminalitete, o katerih smo danes govorili. No, sama osebno bi se rada dotaknila ene od tematik, ki jih je omenil gospod Wainwright, namreč mladoletniki brez spremstva. Ravno Europol je bil med drugim tisti, ki je mm, izrazil zaskrbljenost zaradi te tematike. Glede mladoletnikov, tujih mladoletnikov brez spremstva je tudi težava identifikacije, težava zbiranja podatkov, težava izmenjave podatkov. In eh, dejstvo je, da se ti mladoletniki lahko soočajo z velikimi nevarnostmi, tudi na evropskem ozemlju, potem, ko jim je uspelo pač ujeti nevarnosti v okolju, iz katerega so prišli. Tako da me zanima, kaj bi lahko na tem področju danes še storili. Zem. Hvala, Katarina. Spoštovani kolegi, veseli me, da imamo nekaj minut, vendar pa le nekaj minut za odziv govorcev. Upam, da bodo lahko govornik odgovori na čim več vprašanj, čeprav to verjetno ne bo mogoče. Nekatere vaše intervencije so vključevale že vključena vprašanja. Drugi komentarji pa so bili specifično usmerjeni tudi na gospoda Wainwrighta, glede na to, da je z nami operativni vodja ene največjih agencij. Nimamo pa na voljo zelo veliko časa za, časa za te odzive. Torej, prosil bi, da ne odgovarjate na vsa vprašanja, ampak da predstavite le sklepne komentarje, pri tem pa se navežete morda na nekatere pomembnejše vidike, še posebej v primeru doba. bi prosil, če lahko na nekatera vprašanja nacionalnih poslancev odgovorite v pisni obliki. Tukaj nam rečemo veliko časa za to. Začeli bomo s komisarjem Kingom, če bi se želeli na kaj konkretno odzvati. Najlepša hvala, hvala za to razpravo. Mislim, da je res čudovito, da skupaj se stajate evroposlanci kot tudi nacionalni poslanci. Pri številnih vprašanjih, ki smo jih danes obravnavali, so države članice v samem ospredju prav gotovo pa lahko še marsikaj storimo in tudi moramo storiti, zato da lahko pomagamo državam članicam, njihovim agencijam pri soočanju s temi grožnjami in izzivi. In upam, da nam bo to uspelo skupaj. Tudi za nadzorno skupino za Europol. Je bilo pa na osnovi razprave jasno, da pri nekaterih področjih lahko zakonodaja veliko doprispeva in upam, da bomo lahko zelo hitro napredovali in do konca leta zaključili ne le z direktivo CT in pa šengenskim zakonikom, ampak da bomo lahko zaključili tudi z obravnavo bolj kontroverznega predloga o streljnem orožju. Še enkrat bi ponovil, da nimamo nobenega namena pripričevati zakonito uporabo streljnega orožja v rekreativni in športni namen. Soočamo se z nekaterimi izzivi glede izvajanja, nekateri ste omenjali PNR. Danes smo objavili poročilo o tem, kako lahko pomagamo državam članicam pri izvajanju zahtevnih določb PNR-a in to do pomladi 2018. Potem, kako naj bi na najboljši način uporabljali obstoječe informacijske sisteme, nekateri ste omenjali tudi pomen varstva podatkov. Še enkrat bi želel povdariti, da smo popolnoma zavizani celovitemu spoštovanju varstva podatkov in pravice do zasebnosti. Le, če bomo lahko pripričali državljane, da bodo naši ukrepi za boj proti terorizmu in zločinu zasidrani v človekove pravice, bomo lahko pridobili tudi njihovo podporo. Kar nekaj dela je treba še opraviti v smislu zagotavljanja čim boljših rezultatov naših informacijskih sistemov, moramo storiti nekaj korakov, da bomo zapolnili vrzeli. Poznajem danes se bomo srečali tudi s predstavniki vseh držav članic in institucij EU, ter se pogovorili o nadaljevanju dela pri soočanju z izzivi informacijskih sistemov. Seveda bom Evropski parlament o tem vse čas obveščal, obenem pa bomo o tem govorili tudi za nacionalnimi parlamenti. Cipr mi je zastavil specifično vprašanje. Rad bi povdaril, da določeno financiranje je na voljo za države članice za boj proti kibernetski kriminaliteti, tako znotraj nacionalnih programov, ki obstajajo v okviru ESEA, kot tudi za posebnimi razpisi za financiranje za zagotavljanje strategije za kibernetsko varnost. Tudi na druge načine sicer želimo podpirati države članice. Prav gotovo moram priznati in se zavedati tega, da številni med vami predvsem britanski poslanci ste omenjali tudi Brexit, zapuščanje Evropske unije. Naj vas opomnim, da smo se Britanci odločili za opt-in v to uredbo. Udeleženi bojo torej v te dogovore. To je zelo dobro, kot sem že povedal. Sem skušal v zadnjih dveh mesecih spodbojati vse države članice, da bi se v čim večji meri vključevali v skupne dejavnosti za izgraditev trajnostne in varne Evropske unije. In Europol bo bistven element tega dela. Hvala. Rob Wainwright, izvolite. Se bom kar tako lotil vprašanj, tako da bom odgovoril na čim večje število eh, teh gospod Karmanali in gospod Karmanali so govorili o obsegu informacij, ki se posreduje znotraj Evropske unije. Zdelo se je, da le v pet držav članic na določeni točki izmenjavajo informacije. V zadnjem letu se je situacija bistveno izboljšala ravno zaradi grozovitih posledic strašnih napadov v Parizu in Bruslju in večina znanih tujih borcev je bilo že priglašenih Europolom kar se zadeva izboljšanja dela, mislim, da je zelo pomembna agenda za interoperabilnost, ki jo oblikuje Evropska komisija. Še naprej moramo delati na tem, da bomo zagotovili čim boljšo izmenjavo obveščevalnih informacij med Europolom, policijsko skupnostjo, pa tudi varnostnimi silami v Evropski uniji. Naj ponovim to, kar je povedal gospod Dimeftimera, in sicer, da Europol absolutno spoštuje varnost podatkov tretjih strani. Torej, do izmenjave informacij pride le po ustreznem soglasju. Komisarju Kingu bi zaželil tudi čim več uspeha. Obenemu pa me veseli, da se je Združen kraljestvo odločilo za opt-in v sistem Europola gre za eno vodilnih držav članic v naši organizaciji. Zahvaljujem pa se tudi tistim europoslancem, ki so osebno vodili pogajanje Evropola do zaključka, še posebej enemu od poslancov. Potem pa še razrešitev panamskega dosjeja. Europol je identificiral več povezav med operativnimi bazami in nacionalnimi sistemi, nobena država članica še ni zaprosila za sprožitev kakršnekoli preiskave glede varnih in zakonitih poti v vašem mnenju. Mislim, da je namen mene in obalne straže preprečevanje kriminalnim združbam, da bi izkoriščale vse. situacijo za nezakonito prevažanje ljudi čez meje. Norveška je trenutno odlična partnerica za Europolom, veliko obveščevalnih informacij dobivamo od njih z ustreznimi operativnimi uspehi. Gre za pomembne članice Europola danes. Kako nadzirati varstvo podatkov, to je zelo pomembno za Evropo. Lahko vam zagotovim, da uredba predvideva določene ukrepe Evropski varuh oziroma Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Mislim, da naj bi nadzorovali izmenjavo in posredovanje osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bo tudi obiskal Evropski parlament in bo odgovoren za te zadeve. Obenem bo lahko objavila tudi številne inšpekcijske poročila. Gospa Kaufman, v povezavi z dostopom do Eurodaka, nova direktiva varstva podatkov za leto 2018, ne vem, ali je to najbolj ustrezna rešitev, o tem bomo seveda razmišljali, vendar pa mislim, da agenda Evropske komisije lahko pomeni ustrezno rešitev za to, da se zagotovi proporcionalni dostop do drugih podatkovnih baz za Evropsko unijo, zato da bomo lahko videli, kakšen je obseg dejavnosti in ne more biti nezlorabe varoval v Evropski uniji. Gospod Malmonen je imel zelo dobre pripombe glede kibernetskega kriminala in kako se večajo zmožnosti organizacije kriminala preko spleta zelo je težko to preiskovati. Enkripcijske metode za prekrivanje identitete in komunikacije oziroma izmenjave med tistimi, ki pri tem sodelujejo, zelo težavno. Na nacionalni in evropski ravni se sicer uvaja nekateri ukrepi, s katerimi ne bi podprli policijske preiskave. Potem pa še PNR, Evropska unija oziroma Evropol ima pomembno vlogo znotraj izvajanja uredbe PNR-a. Države članice torej lahko procesirajo in izmenjavajo informacije med seboj znotraj mehanizma Evropola in pozivam države članice, da uporabljajo evropske in Evropolove komunicijske kanale, zato da bomo lahko primerjali posredovane podatke z osrednjo podatkovno bazo in vzpostavljali relevantne povezave. Prav tako ste komentirali pritok terorizma po migracijskih poteh. Europol je razposlal tudi sekundarne uradnike, ki so specializirani za boj proti terorizmu, tako da bodo lahko pomagali uradnikom obalne in mejne straže pri varovanju na zunanjih mejah Evropske unije, še posebej pri identifikaciji morebitnih poizkusov penetracije teroristov potem pa še gospod Kalvano in nekaj specifičnih vprašanj glede streljnega orožja. Ne vem za noben neposreden dokaz tega, da bi zakonito posedovano streljno orožje uporabljali v teroristične namene. Vem pa, da ta strategija, ki jo želimo izvajati, ki je podprta tudi s to direktivo, usmerjena v to, da bi zapirali prostor ali pa obseg dosega, dostopa do takšnega orožja. In ukradeno streljno orožje je že bilo prisotno v nekaterih tovrstnih preiskavah. To seveda ni edini vir, ampak je pa eden izmed virov dostopa do streljnega orožja. In želel bi podariti tudi to, kar je povedal gospod komisar. Gre predvsem za modificirana polavtomatska in avtomatska vojaška streljna orožja. Seveda pa naj bi imeli posebne določbe tudi za rezerviste in pa za rekreativno športno orožje. Na tak način naj bi nas urozmerjena način preprečevali kriminalnim združbam dostopanje do določenega obsega streljnega orožja. Če sem izpustil kakšno vprašanje, pa bom seveda poskušal na to odgovoriti znotraj pisnega postopka. Hvala, Rob. No, to sem predlagal za to, spoštovani kolegi, ker sem bil že na številnih medparlamentarnih sejah in pogosto razprava ni zadovoljiva. Poslanci delate na svojih odborih za pravosodje, za pravosodno sodelovanje, za policijsko sodelovanje in ko pridete sam, bi seveda želeli zastaviti veliko vprašanj komisarju in pa Europolu in predstavljam si, da imate še veliko podrobnih vprašanj, za njih nimamo pa dovolj časa. Zdaj ste lahko vzpostavili stik in če boste imeli dodatna vprašanja, vas seveda prosim, da se obrnete na sekretarjat predsedstva. Pomembno je, da smo se srečali tudi v simbolnem kot v praktičnem smislu. To je zelo pomembno glede obravnave te tematike. za nekaj sklepnih besed bom predal besedo še gospodu Rambore. Le na kratko, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spraševali ste me, ali bo PNR res dovolj za učinkovito izvajanje teh ukrepov. Seveda, noben se s tem ne zagotavlja sam po sebi 100-odstotnega uspeha. Trenutno začenjamo delati na tem sistemu učinkovitost, mednarodno sodelovanje in obenem, kar je še posebej pomembno, pa je to, da se vzdržuje tudi demokratični nadzor nad policijskimi dejavnosti. To je to, kar je najbolj bistveno, da se jamči varstvo človeških svoboščin. In mislim, da se s tem nekako orisujejo usmeritve že danes. Najlepša hvala, smo ob koncu obravnave tega dela razprave želel povedati nekaj, če se nisem uspel omeniti na začetku. Vstopamo v novo fazo varnostne unije in to pomeni, da skušamo kot europoslanci oblikovati nov koncept glede tega, kako naj bi izgledala unija varnosti. Tudi komisar je prispeval k temu na osnovi dela Roba Rainwrighta in eh, kolega, mislim, da je zelo pomembno zagotoviti tudi okrepljeno vlogo naših agencij. Um, files, Na Evropskem parlamentu bi morali omeniti še več zakonodajnih aktov, direktiva za boj proti terorizmu, imamo tudi še popolnoma nov svežen zakonodaje, ki ga bo mogoče umestiti v ta področni okvir. Podariti pa moramo tudi učinkovito izvajanje in tudi komisar King je želel o tem govoriti. Nobenega smisla ni, da imamo toliko zakonodaje, če tudi ne učinkovito izvršujemo. In to je glavno sporočilo za europoslance. Ko govorimo o direktivi pranju denarja, PNR, kibernetski kriminaliteti, no, želeli bi si, da bi seveda te zakonodajne akte tudi izvrševali. To je najpomembneje v prioritetnem smislu nekateri od naših kolegov so tudi vodilni pri teh DSE-jih, DSDM-era, naprimer, za obravnavo uredbe Europola. To sem želel še posebej omeniti. Zdaj pa se zahvaljujem vsem trim govornikom, Robo Rainwrightu, Dominiku Remburgu in pa komisarju Kengu za obisk vsem se zahvaljujem, da ste nas danes obiskali in da ste podali te predstavitve. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, lotili se bomo drugega dela zasedanja. Prosim vse, ki boste nastopili na govorniškem odru, da pristopite. Medtem pa bom podal uvod v to obravnavo. Začel bom torej kar s predstavitvijo govorcev in nekaj uvodnimi besedami. Nismo predvideli premora, zato da bom kar nadaljeval. Morda bi bilo dobro, da se čim hitreje izmenjamo. So not so much time for selfies and um, other things.

Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Um... Tako, spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Potrebujemo kar se da veliko časa za obravnavo. Hvala za razumevanje. Zdaj pa se bomo še bolj poglobili v nadzor dela Europola. Še posebej se bomo pogovarjali o organizaciji in delovanju odbora za skupni parlamentarni nadzor modalitete dela. Ta odbor se ustanavlja z novo uredbo Europola. Kot veste, konferenca parlamenta Evropske unije se je maja 2016 dogovorila glede posamičnega pristopa pri opredelitvi modalitet te skupne parlamentarne nadzorne skupine, vključno za organizacijo medparlamentarnega zasedanja da bi pojasnili ta postopni pristop in pa predstavili trenutno stanje in upravljanje delo, bom z veseljem predstavil besedo gospe Editi Funtenar, ki je poročevalka odbora Nacionalnega sveta Republike Slovaške za evropske zadeve na področju pravosodja in upravljanja zadev, prav tako dela v delovni skupini Trojke za Europol, modalitete JPSG. Ta skupina zdaj vključuje tudi Luksemburg, Slovaško, Estonijo in pa Evropski parlament. Gospa Funtner, predstavili boste delo opravljeno do zdaj. Pozdravljeni, izvolite. Važeni pan predseda, važeni kolegovia, veľmi pekne ďakujem výboru. Najlepšia chvála. Lepo pozdravljeni člani odbora Libe, hvala, da ste organizirali medparlamentarno zasedanje. Hvala tudi za ustanovito skupne nadzorne skupine za Europol. Predstavila bi delo delne skupine Trojke. Gre za sodelovanje med političnimi predstavniki Luksemburškega, Estonskega, Slovaškega parlamenta in pa Evropskega parlamenta ta delovna skupina je dobila mandat za opredelitev modalitet JPSG na osnovi sklepov nacionalnih parlamentov maja 2016 v Luksemburgu. Predstavniki parlamentov so se dogovorili glede postopnega procesa. Prva faza so bile pogajanja z vsemi nacionalnimi parlamenti in skupščinami. In delovna skupina se je odločila, da je treba modalitete, je pa se ga opredeliti, preden začne veljati nova uredba Europola. Do takrat ne bi torej dobili predlagano sestavo, kraj srčevanja te delovne skupine. Delovna skupina je razposlala tudi vprašanje 1. septembra vsem parlamentom in skupščinam. Zastavili smo tri glavna vprašanja, potem pa še eno dodatno vprašanje glede izkušenj parlamento z nadzorom agencij odkrivanja in preiskovanja. Dobili smo odgovore strani 25 držav članic Evropske unije in Evropske parlamenta. Delovna skupina je poglobljeno preučila vse odgovore, to si boste lahko gledali tudi v dokumentih, ki jih imate na voljo. Preliminarni odzivi so se precej razlikovali in so tako odražili tudi precejšnje razlike v stališčih med evropskimi nacionalnimi parlamenti, še posebej glede pravil delovanja nadzorne skupine. Skušali smo oblikovati kompromisni predlog ob upoštevanju različnih pripomb in odgovorov na vprašanje. Iskali smo srednjo pot, prav tako smo se sklicevali na splošne pripombe nacionalnih parlamentov glede zagotavljanja ravnovesja, učinkovitosti dobrega delovanja in zadolžitev je PSG-ja. Naši kompromisni predlogi temeljijo na relevantnih določbah nove uredbe Europola. 22. novembra leta smo vam poslali revidirano različico, kompromisni predlog in to bo glavni dokument za današnjo razpravo. Naj nakratko predstavim posamezne kompromisne predloge delovne skupine najprej glede članstva v JPSG-ju. Odzivi strani nacionalnih parlamentov in skupščine niso pokazali posebne preference za kakršnokoli alternativo. Nekateri parlamenti menijo, da bi lahko več odborov nacionalnih parlamentov sodelovalo pri takšnem nadzoru. Glede na to smo v kompromisu predlagali parlamenta, ne, člane JPSG-ja, nacionalni parlamenti imenujejo individualno. Priporočilo je torej, da imajo ti imenovani člani ustrezno strokovno znanje in da naj parlamenti tudi rekrutirajo iz relevantnih odborov ali pododborov. Na tak način bi poskrbeli za kakršne koli razlike med parlamenti, ben pa zagotovili ustrezno strokovno znanje glede številčne zastopnosti v JPSG, v nacionalni parlamenti niso imeli nobene konkretne preference. Govorili smo o razpoložljivih formatih sodelovanja med parlamenti, kljub temu nacionalni parlamenti se niso predelevali za katerekoli od obstoječih formatov, ampak bi jim bil ljubši nek nov format, neka nova oblika sodelovanja. Naš sklep je torej, da bomo morali oblikovati popolnoma novo obliko za JPSG. Nekateri nacionalni parlamenti menijo, da bi morala številčna zgradba skupine za nadzor upoštevati tudi učinkovitost pri delu JPSG-ja. Prav tako bi morali upoštevati obstoj dvodomnih parlamentov. Če se navežem na nekatere specifične številke, smo opazili precejšnje razlike. Zato menim, da bi nacionalni parlament lahko predstavljal od enega do šest članov. Nacionalni parlamenti pa so predlagali nekoliko drugačen pristop pri predstavnikih Evropskega parlamenta. Ali ne bi tukaj bili posamečni predstavniki ali pa celotni odbor Libe. Delovna skupina je razmišljala o številčni sestavi. Obenem pa smo se trudili oblikovati tudi končni kompromis. Še posebej pomembno se nam je zdelo, da bi skupina za nadzor delovala čim bolj uravnovešeno in učinkovito. Zagotoviti je treba ravnovesje med Evropskim parlamentom in nacionalni parlamenti skladno z Lizbonsko pogodbo in novo uredbo Europola. Glede na kompleksnost tega vprašanja sem zelo zadovoljna, da je delovna skupina oblikovala ustrezen kompromis. Nadzorna skupina naj bi zdaj vključevala po dva člana nacionalnih parlamentov, pri dvodobni sestavi pa naj bi imeli enega poslanca na domu. Obenem pa naj bi v delni skupini sodelovalo šest evroposlancov. Skupno število članov, torej 62. V delovni skupini smo prišli do sklepa, da bi s tem predlogom zagotovili ustresno ravnovesje med nacionalnimi parlamenti, obenem pa ne bi preveč posegali v smislu zastopanosti nacionalnih parlamentov v Evropskem parlamentu. Relativno majhno število, torej 62 članov, je skladno tudi z mnenjem, da naj bo skupina za nadzor aktivna, učinkovita in naj se sooča tudi z pomembnimi, relevantnimi vsebinskimi vprašanji. Potem pa še sedež predsedstva in frekvenca teh srečanj. Prejeli smo različne odgovore. Parlamenti si seveda želijo čim večje funkcionalnosti, obenem pa tudi čim bolj učinkovito upravljanje stroški. Vprašanje smo torej razdelili še na nekaj dodatnih pod vprašanj. Večina parlamentov meni, da bi moral skupini predsedovati Evropski parlament v sopredsedovanju z parlamentom predsedstvom v rotaciji. O tem smo razmišljali v okviru evropske zakonodaje, obenem pa smo razmišljali tudi o tem, kako pogosto naj bi se delovna skupina srečevala. Razmišljali smo tudi o uredbi, se na njo sklicevali. Zadožitve JPSG-ja so seveda časovno omejene, Zato bi se prav gotovo morali pogovarjati o letnem načrtu za Europol, potem pa še nekatere druge dejavnosti, srečanje z direktorjem Europola in pa drugo, to ni časovno omejeno. Glede na to, glede na to da so nacionalni parlamenti ustrajali pri tem, da mora biti JPSG učinkovit, predlagamo srečanje tega odbora enkrat na leto in po potrebi več dni. Predvideli smo tudi možnost, da predsedstvo svetu Evropske unije in pa Evropski parlament kot so predsedujoče lahko sklicite še dodaten delovni sestanek, zato da se izboljša učinkovitost in zmanjša stroške. Predlagamo torej zavezujoče letno srečanje je pa se ga, ki ne bi potekalo na Evropskem parlamentu. Kakršnokoli izredno zasedanje pa bi bilo organizirano v državi članici predsedstva, seveda na osnovi soglase Evropskega parlamenta. Tako jaz kot kolegi se že veselimo vaših mnen glede tega predloga. in vaše pripombe, pripombe predstavnikov nacionalnih parlamentov, bomo seveda upoštevali v naslednjem predlogu. Do 16. decembra pa bomo to tudi povzeli in predstavili nacionalnim parlamentom. Potem boste imeli do februarja 2017 priložnost izraziti dodatne pripombe in stališča. Končno različico naj bi sprejeli v Bratislavi med 23. in 25. aprilom na konferenci predstavnikov nacionalnih parlamentov Evropske unije. To je zaenkrat vse. Veselim se nadaljevanjem razprave. Ker imam na Slovaškem zelo pomemben sestanek, se bom morala ponoviti približno ob, posloviti približno ob petih. Bodo pa kolegi z vami še do konca, potem pa mi bodo lahko posredovali vaše pripombe in sklepe. Hvala. Um, Hvala lepa. Vsi ste seveda prejeli osnutek tega predloga in veselimo se že vašega odziva. No, prvi odziv, ki ga bomo slišala, slišali, je odziv Evropskega parlamenta samega, Agustin Diaz de Mera. Mm, je tisti, za katerega je že eh, Robojne dejal, da je bil ključni poročevalec eh, parlamenta, Evropskega parlamenta, kar zadeva redu. Europol, gospod Dias de Mera, beseda je vaša. Eh, muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljam vse govornike v tem panelu. Želel bi dopolniti nekatere izmed informacij, ki jih je že eh, podala predstavnica slovaškega predsedstva. Mislim, da bi te informacije lahko bile koristne pri razpravi, ki nas čaka. Imam pa tudi nekaj splošnih uh, sporočil. Uh, sam sem uh, pristojen za poročilo o uredbi Europola. Gre za uh, prvo takšno poročilo. Začel sem ga pripravljati že junija 2013. Mm. Moram pa povedati, da že sedem let pripravljamo to medparlamentarno skupščino o parlamentarnem nadzoru. Uh, tako je odločil tudi svet in uh, Pravzaprav je bil svet prej tisti, ki je sprijemal zakonodajo o Europolu. Od 1. maja 2017 pa bomo morali poslanci, torej parlamenti, zagotoviti demokratičen nadzor nad Europolom. Tako se bo spremenila uredba. Vedno sem pozorno prisluhnil uh, vsem idejam, predlogom nacionalnih parlamentov, uh, predvsem uh, z zgornjim domom britanskega parlamenta sem se pogosto sestal. Intenzivno smo se o tej zadevi pogajali tudi z svetom in prišli smo do dogovora, ki ga predstavlja 51. člen uredbe o Europolu. V skladu s tem členom lahko Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti skupaj odločajo o organizaciji in čez nekaj mesecev bomo dobili tudi to skupno medparlamentarno skupščino za demokratični nadzor. Tudi v skladu z devetim členom priloge številka ena. O tej uredbi smo glasovali 11. maja v Evropskem parlamentu in uredba bo stopila v veljavo 1. maja 2017. Končno je bil dosežen dogovor med eh, vsemi nami. Uspeli smo doseči dogovor o osnovnih eh, vprašanjih te skupine za medparlamentarni nadzor. Ehm, Slovaška predstavnica je že predstavila eno izmed ključnih eh, vprašanj, recimo številčno oziroma število članov te medparlamentarne skupščine, potem tudi sestava. Eh, številni parlamenti so o tem podali svoje mnenje, samo iz treh parlamentov nismo dobili odgovorov. No in ob preučitvi vseh teh odgovorov na vprašalni skupaj za današnjo razpravo bomo verjetno uspeli doseči dogovor o, ali pa vse osnutek dogovora o katerem se bomo lahko potem še bolj natančno pogovorili. Verjetno se bo to zgodilo že na naslednji konferenci predsednikov nacionalnih parlamentov od 23. do 25. aprila. V Bratislavi bo potekala ta konferenca. In v tem umestnem obdobju bomo morali še naprej oživljati ta inštrument, ki nas danes eh, združuje in nas bo združeval vse do 1. maja, ko bo začela veljati nova uredba. V prvem panelu smo slišali, smo slišali o pomembni vlogi, ki jo v tem trenutku igra Europol, sploh upoštevajoč grožnje, s katerimi so, so, smo soočeni, recimo gre za grožnjo terorizma. Zato je nujno optimizirati delo Europola na vseh področjih. Zelo pomembno je tudi področje preprečevanja. Sam sem poročal o tej uredbi, o sklepu sveta in vedno sem tesno spremljal delo, ki ga upravlja Europol večkrat eh, sem nadzoroval delo Europola tudi znotraj odbora za državljanske svoboščine in želim povedati, da sem bil tudi del administrativnega sveta Europola v obdobju med 2002 in 2004. Tam sem predstavljal eh, vlado Kraljevine Španije. No, uh, Europol nima izvršne oblasti, lahko pa pomaga usklevati uh, ehm, ehm, policijske sile držav članic. Uh, tudi, ko gre za varstvo podatkov, moramo tukaj zagotoviti ustrezen demokratični nadzor naših parlamentov. Uh, v 108. členu pogodbe o delovanju Evropske unije je zapisano naslednje izvajanje nadzora nad aktivnosti Europola bo zagotovljen strani Evropskega parlamenta skupaj z nacionalnimi parlamenti. Predlog komisije leta 2013 v sistem ni bil ustrezen. Eh, jaz sem sprožil zahtevo za v okviru tega 108. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Po mojem mnenju je nujno potrebno, da, da demokratični nadzor zagotovimo Evropski parlament in pa nacionalni, nacionalni parlamenti skupaj. Uh, samo na ta način bo Evropol lahko upravilo svojo vlogo podporo uh, policijskim silam držav in vojaškim silam držav članic. Uh, če želimo, da Europol opravlja svoje, svojo ulogo, moramo nujno zagotoviti tudi demokratični nadzor. S tem demokratičnim nadzorom bomo vzpostavili več zaupanja v Europol. Ravno to je zgodovinsko gledano Europolu v, pri, v preteklosti manjkalo, eh, ta verodostojnost. Države članice namreč eh, smo zelo aktivne, ko gre za kritiziranje, smo pa manj pripravljene na sodelovanje, ko gre za vprašanje preprečevanja. In kako lahko poskrbimo za preprečevanje? Ravno za izmenjavo informacij, razen tega, da podajamo te lepe izjave, kot eh, jo podajam sedaj jaz tukaj. Kot sem že povedal, sem. V, v, procesu pogajanja želel prepričati svet v to, da potrebujemo očinkovit mehanizem nadzora nad delom Europola. Eh, kar se tiče vprašanj, torej koliko naj bo članov, kakšna naj bo sestava odbora za, parlament, za parlamentarni nadzor, eh, koliko naj bo sestankov na leto in kje. Po mnenju mene kot poročevalca je najpomembno, da ima ta odbor za parlamentarni nadzor tri značilnosti. Mislim, da mora biti majhen, strokoven in učinkovit. Torej, najprej potrebujemo neko razumno velikost tega organa za parlamentarni nadzor. S tem je pa seveda Ob tem pa je seveda spomniti na to, da člen 108 ne predvideva sorazmernosti med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. To, kar določa ta člen, je. Uh, v tem členu je zapisano samo, da morajo biti tam zastopani zastopniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Kar se tiče števila članov, smo tukaj zbirali različna mnenja. Nekateri so predlagali eh, da bi predsedovali skupaj Evropski parlament in pa predstavnik nacionalnega parlamenta države, ki trenutno predseduje Evropski uniji potem v prihodnosti bi se želeli, bi se želeli tudi uh, tega, da bi ta odbor imel stabilen sekretarjat, stalen sekretarjat in da bi organizirali sestanke iz logističnih vzrokov in uh, praktičnih vzrokov organizirali znotraj Evropskega parlamenta. To se mi zdi bistvenega pomena, da to zagotovimo učinkovitost dela tega odbora. Prvič bomo tako lahko zagotovili demokratični nadzor uh, za Europol. No, seveda moramo ob tem najti realističen kompromis, ki bo spremljiv za vse strani. No, jaz sem eh, solidaren z trojko, ko gre za eh, sodelovanjem Evropskega parlamenta pri tem. Drugič, pa imamo ob tem tudi določene pridržke, ki se bodo verjetno pojavili tudi v bodočih razpravah. Recimo ta predlog, da bi države članice lahko eh, pri teh pogajanjih recimo vlagale predloge sprememb. Dobro, to se mi zdi smiselno. Na ta način bomo prišli do pravega cilja. In pa še, eh, kar se tiče nalog tega odbora. O tem je govorila tudi predstavnica slovaškega predsedstva. Naloge pravzaprav niso predmet razprave. Naloge so jasno določene. Določa jih 101. člen urebe o Europolu. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost tukaj. In dovolite mi, da pozdravim še delegacijo iz našega španskega parlamenta, torej iz Cortes. Hvala lepa, gospod Jazdemera. Želite besedo zdaj? Kasneje, dobro. Dobro, hvala lepa, hvala lepa tudi za to vašo analizo in eh, konstruktivno kritiko tega predloga, to je bilo v veliko pomoč. Zdaj pa gremo nekako po istem kopitu k predstavnici Nemškega Bundestaga, gospa Anita Schaefer, članica odbora za notranje eh, zadeve, ki nam bo predstavila stališče Nemškega Bundestaga, Bundestaga k temu predlogu. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, danes eh, smo se tu zbrali za to, da obravnavamo podlago nekega temeljno novega načina nadzora nad delom Europola. Vsi se zavedamo, kako zelo pomembno je eh, delo teh organov v današnjem eh, času. Ravno zato to novo, novo fazo medparlamentarnega sodelovanja jemljemo zelo resno. To vidimo kot našo skupno nalogo, namreč da parlamentarni nadzor, kot je opredeljena v Lizbonski pogodbi, ustrezno oblikujemo in na ta način tudi prispevamo k uspehu Evropola. No, tu bo Evropski parlament in eh, nacionalni parlamenti skupaj nadzirali in to prvi krat nek eh, evropski izvršilni organ. To je nova oblika parlamentarnega sodelovanja. To sedaj naše medparlamentarno sodelovanje zadeva predvsem sodelovanje v okviru konference o skupni znanje in varnostni politiki ali konferenci po člena 13 glede izmenjave najboljših praks na področju javnih financ. In zato se v imenu kolegice in kolegov iz Nemškega Bundestaga eh, Trojke in še posebej eh, Slovaškega parlamenta zahvaljujem za opravljeno delo. S posvetovanjem s parlamenti in s pripravo lastnega predloga ste izmenjavo in med seboj na razumevanje, kar zadeva delovanje prihodnega skupnega nadzornega eh, odbora, naredili bistveno bolj razumljivo. Hvala tudi za priložnost, da eh, boste prisluhnili predlogom Bundestaga, kar zadeva način dela tega nadzornega organa in da na ta način tudi poskrbimo za izmenjavo informacij. Hvala tudi Evropskemu parlamentu in ostalim nacionalnim parlamentom ki s številnimi kvalitetnimi eh, premisle, ki sodelujejo pri tej razpravi in so danes tudi tako številčno zastopani. Z vidika Nemškega Bundestaga podpiramo predlog trojke, da člani nadzornega odbora predstavljajo individualno izvoljene poslance iz pristojnih odborov. Pa tako menimo, da naj se imenuje člane za mandatno dobo posameznega nacionalnega parlamenta, da se na ta način zagotovi kontinuiteta in kvaliteta dela in da se ustvari tudi ustrezna mreža strokovnjakov. To se nam zdi nekaj, iz, kar je izrednega pomena. Člani tega nadzornega odbora se morajo medsebojno spoznavati in izmenjevati izkušnje, kar zadeva nadzorstveno delo. Glede frekvence zaseden, trojka predlaga eno zasedanje na leto in po potrebi še dodatno zasedanje. Več kot polovica nacionalnih parlamentov, enako to velja tudi za nemški Bundestag, se zauzemamo za dve zasedanji letno. S takšno frekvenco bomo upoštevali tudi samo naravo eh, teh nalog in tudi izpostavili bistvo dela Europola. Dosedanje stalne konference, kot naprimer konferenca po 14 ali Kozak, že zasedajo v šestmesečnem eh, ritmu in na ta način izmenjujejo podatke in na ta način bi, moramo, bi moral eh, po našem mnenju tudi resnični nadzorni odbor na enak način bilo možno sklicati dvakrat letno. Pomembno je, da se zagotovi tudi to, da delovne skupine za posamezna vprašanja opravljajo svoje delo nekoliko, nekoliko ožji se stari. Kar zadeva kapacitete tega nadzornega organa, je seveda število članov ključnega pomena. Trojka zato predlaga po dva predstavnika na nacionalni parlament oziroma po enega na posamezen parlamentarni dom v primeru dvodomnega sistema. No, dejstvo pa je, da takšna medparlamentarna konferenca predstavlja skupnost nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Kar zadeva vprašalnik trojke, se je večina izrekla za vsaj štiri člane po nacionalnem parlamentu. To stališče zastopamo tudi v odgovor Nemškega Bundestaga. Menimo, da je potrebno o tem danes eh, temeljito spregovoriti in tudi poiskati dogovor. Učinkovitost namreč ni odvisna od števila članov, ampak od eh, zastavljenih ciljev in eh, načina dela, glede katerih se moramo danes prav tako pogovoriti. Spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da se dotaknem še, ne, še nekaj eh, drugih zadev, ki eh, niso bile izredno opredeljene v vprašalniku, nam pa se vseeno zdijo pomembne. Pomembno je ukrepati hitro, kajti novo uredbo o Europolu 1. maja 2017 stopa v veljavo in zato predlagam, da nadaljne pomembne ukrepe oziroma nadaljne pomembne vprašanja, kar zadeva nadzor nad Europolom do takrat rešimo, kajte le na ta način bo ta odbor lahko dejansko začel z delom čim prej po ustanovitvi. Ne naredimo podobne napake kot pri že obstoječih eh, stalnih medparlamentarnih konferencah, da se bomo dve leti prepirali o organizacijskih zadevah, zato ker jih nismo uspeli rešiti vnaprej. Z tega vidika nemški bundestag eh, ima predloge za rešitev teh eh, vprašanj. Nam se zdi vprašanje sestave tega organa eh, z vidika eh, hitrega in učinkovitega delovanja ključnega pomena. Enako velja tudi za proces odločanja oziroma določitev kvoruma. Ne moremo izhajati iz predpostavke, da bodo vsa vprašanja, vključno tudi kar zadeva eh, letna priporočila oziroma zaključke, eh, možno sprejemati soglasje. Prav tako je menimo eh, potrebno opredeliti pooblastila odbora med zasedanji, ali imajo člani pravico do upogleda oziroma do zastavljanja vprašanj o upravnem odboru Evropola. Prav tako se pojavlja vprašanje sodelovanja z Evropsko agencijo za temeljne pravice z Evrojo, s Frontexom. Konec koncev so tu tudi organizacijska vprašanja, kot naprimer ustanovitev sekretarjata. Ocena eh, podatkov in poročil po uredbi Europol in priprava eh, sklepov našega odbora zahteva eh, kontinuirano delo odbora in tudi kontinuirano parlamentarno usmerjanje, ampak tudi ustrezno administrativno podporo z izkušnjami, ki jih imamo iz drugih medparlamentarnih eh, organov, je potrebno razmisliti o tem, kako bomo ta proces, eh, ki je pred nami, lahko organizirali skupaj in eh, čim bolj pravočasno. Zato pozivamo trojko naj ustanovno sejo skliče čim prej, da bomo na ta način lahko začeli z delom v drugi polovici 2017. Zdaj pa je na nas da vzpostavimo smernice za izvedbo teh priporočil, da prispevamo k delu trojke in da odgovorimo eh, na še preostala pomembna vprašanja. Kajti sredi decembra eh, planiran eh, koncentni sestanek trojke mora predstavljati trdno osnovo za Eh, vzpostavitev in delovanje nove medparlamentarne konference eh, za nadzor nad Evropolom, da bo na ta način konferenca predsednikov v mesecu maju 2017 lahko dosegla eh, dogovor in da bo konferenca lahko pravočasno začela z delom. Kar zadeva organizirani kriminal in teroristično grožnjo, moramo pokazati, da smo sposobni ukrepati in to učinkovito, in mislim, da je bilo v prvem panelu to zelo jasno izpostavljeno, da je potrebno ukrepati in to hitro. Zato, kar zadeva Nemški Bundestag, vsekakor izkazujem našo pripravljenost za aktivno sodelovanje. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospa Šefer. Še dva zaključna govornika, preden odpremo razpravo. Naslednji je Hans Born iz eh, oddelka za raziskave iz Ženevskega centra za demokratični nadzor nad obrženimi silami. Eh, ma, ima več objav na področju učinkovitih mehanizmov demokratičnega nadzora na eh, področjih, ki so občutljive narave in z veseljem bomo prisluhnili, gospod Born. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za povabilo na današnji sestanek. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tu z vami in da z vami eh, delim naše izkušnje. Naša organizacija, DECAF, je mednarodna organizacija v skladu z švicarsko zakonodajo. Mm, imamo 75 držav članic, vključno z vsemi članicami EU in eh, sem sem bili povabljeni, saj smo pogosto že delili za od, Evropski parlament, odbor Libe, odbor AFET in eh, tudi. Evropsko komisijo in različne njene službe eh, in na ta način prispevali k krepitvi kapacitet nadzorstvenih organov na nacionalni eh, ravni in tudi opravljali številne raziskave na temo nadzora nad eh, varnostnimi in obveščevalnimi službami. Ta medparlamentarna nadzorna skupina, kot jo predlaga Trojka, bi vključevala 62 članov, kot je že bilo rečeno, 56 članov eh, držav članic in 6 iz Evropskega parlamenta. Ta skupina bo seveda zelo raznolika. Eh, varnostne grožnje v baljskih državah so zelo drugačne kot na portugalskem in zopet zelo drugačne od tistih, ki vladajo v Grčiji. Prav tako bodo različne ravni eh, znanja in dostopa do tajnih podatkov. Nimajo vsi tu prisotni parlamenti enakega dostopa do tajnih podatkov o delu varnostnih in obveščevalnih služb. Tako da bo raznolikost zelo velika, zelo veliko mm, članov tega odbora bo in zato menimo, da se bo potrebno osredotočiti na bolj strateška vprašanja, kot pa na operativna vprašanja. Strateška vprašanja v smislu prioritet dela Europola, kako organizirati delo, kako opredeliti proračun in tako naprej. Menimo, da je izredno pomembno, da mm, to skupino ustanovimo in strinjam se z gospod Šefer, da smo zdaj v trenutku, ko bo Europol prvi krat predmet demokratičnega nadzora in zdi se nam zelo dragoceno, da nacionalni parlamenti pri tem sodelujejo še posebej glede na dejstvo, da morajo preveriti, kakšne podatke jim eh, njihovi policijski eh, organi posredujejo, kakšne eh, podatke posredujejo njihovi organi v Evropoli in kako poteka tudi odločanje njihovih varnostnih organov na podlagi podatkov pridobljenih strani Evropola. Nacionalni parlament je tudi zelo koristni z vidiki izmenjave izkušenj glede problematike, s katero se soočajo na področju parlamentarnega nadzora nad varnostnimi in obveščevalnimi službami in prav tako bodo v odličnem položaju za upravljanje oceni nadzora na tem ali delo Europola spoštuje načelo subsidijarnosti in da ne posega v uh, področje dela vaših lastnih nacionalnih varnostnih organov in ali je njegovo delo ustrezno sorazmerno. No, glede na to, da nekako že vemo, kaj trojka predlaga, torej 62 članov odbora, ki se sestaja enkrat letno eh, za dva, tri dni. Kako to torej lahko primerjamo z nacionalnim rednim parlamentarnim nadzorom nad eh, varnostnimi in obveščevalnimi službami? Če se pogledamo mandat večine tovrstnih odborov na nacionalni ravni, vidimo, da se predvsem osredotočajo na politiko mm, nacionalnih policij, eh, obveščevalnih služb, zakonodaje, prav tako preverjajo, ali njihova policija, eh, obveščevalne službe, varnostne službe eh, izpolnjuje pogoje vladavine prava. V številnih državah so možne tudi pritožbe državljanov, če menijo, da se njihove pravice strani policije ali obveščevalnih služb krčijo v povprečju ti parlamentarni organi predstavljajo med petimi in desetimi eh, člani. Imamo tudi drugi ekstrem, ampak to je povprečje. In večinoma eh, so člani teh odborov eh, tudi seznanjeni oziroma imajo izkušnje na področju dela varnosti in obveščevalnih služb, ne pa vedno. Je pa seveda tudi pomembno, Eh, tudi z vidike demokratične legitimnosti, da so vse politične stranke zastopene v teh organih. Brez izjeme imajo vsi ti parlamentarni nadzorni organi 5 eh, do 10 eh, strokovnih sodelavcev in pa administrativnih sodelavcev. Torej, tudi strokovnjaki, akademiki, strokovnjaki na tem področju sodelujejo v teh odborih. V nekaterih državah, Združeno kraljestvo, pa tudi naprimer na Norveškem, lahko ti odbori tudi opravijo zaslišanje oziroma pogovore s trokovnjaki eh, za posamezne eh, primere, torej lahko jih eh, pozovejo k sodelovanju z odborom. Kar zadeva pogostnost srečevanj oziroma zasedanj, tudi tu so velike razlike, ampak lahko rečemo, da eh, Eh, to poteka nekako enkrat mesečno, dvakrat mesečno, odvisno pač od tega, kako pogosto tudi zaseda sam parlament. Tako da to je bolj ali manj naše opažanje. V številnih državah potekajo zasedanja za zaprtimi vrati, saj ne želijo privabljati preveč eh, medijske pozornosti, da lahko delo opravljajo mimo eh, kamer. Vsekakor pa vidimo, da so poročila, ki jih objavljajo, javna in če se tako odločijo, se lahko izjemoma odločijo tudi, da odprejo svoje zasedanja za javnost. Številni ti odbori se odločajo tudi o porazdelitvi dela. Posamezni poslanci se specializirajo za posamezna področja z nekimi podskupinami ali sistemom poročevalcev in še zadnja zadeva dostop do podatkov. V vseh državah članicah EU eh, e imajo poslanci dostop do tajnih podatkov. V večini, brez posebnega dovoljenja, le v nekaterih državah članicah so se odločili, da morajo poslanci opraviti tudi ustrezno varnostno preverjanje, ampak to je, veli, to je zgolj izjemoma. Večinoma imajo poslanci eh, na podlagi mandata dostop do tajnih podatkov. To seveda ne velja za strokovne sodelavce in investitivne sodelavce, ti morajo iti skozi običajen postopek varnostnega preverjanja. Eh, če pogledamo način dela, zaslišanja, preiskave, obiski na eh, terenu, torej pri organizacijah jih nadzirajo, srečanja z eh, vodstvenim kadrom, srečanja z operativno ravnjo in redna poročila. Naj torej zaključim na tej točki in eh, povem to, če želite na evropski in nacionalni eh, ravni vzpostaviti nek eh, delujoč operativen organ, potem bi dejal troje. Manj članov je bolje, 62 je že zelo, zelo veliko in če to še razširimo, bo to postal neke vrste mini parlament. Potem bi dejal tudi, da če bi se ta odbor sestavil le enkrat letno, no? z 62 ali celo več člani, potem temu ne bi rekel nadzorni organ, ampak konferenca. In to je druga zadeva, ki jo velja izpostaviti. In tretja zadeva, višja, višja frekvenca srečanj, ampak tudi med temi zasedanji se lahko vzpostavi sistem eh, pododborov oziroma podskupin in pa poročevalcev, kjer je možno pridobiti neke bolj podrobne podatke, naprimer za področje migracije, za področje organiziranega kriminala, potem eh, bližnje eh, sile eh, v soseščini, ki so povezane z skupinami organiziranega kriminala v vaši državi. Tako da, če pač so to teme, ki jih želite obravnavati, potem potrebujete sistem poročevalcev. Če torej zaključim, mislim, da ste zdaj v točki, kjer boste sprejeli nekakšen poslovnik in to mislim, da bo ključnega pomena. Eh, z vidika delovanja. In če se boste odločili više število, za više število članov in eh, manj frekventno eh, srečevanje, potem mislim, da je smiselno v poslovniku opredeliti tudi zasedanja v manjšem obsegu v umestnem obdobju. Tako da moram reči, da sem že zelo zainteresiran za poslovnik, ki ga boste sprejeli. Hvala lepa in še zadnji govornik oziroma govornica Ines Strenja Linič, članica odbora za notranjo politiko in nacionalno varnost iz eh, Hrvaškega sabora. Beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, veseli me, da sem eh, lahko danes tu z vami in da lahko z vami delim naše izkušnje, izkušnje Republike Hrvaške na tem področju. Moj eh, predgovornik je že na nek način upisal način, kako mi delamo na Hrvaškem. Gre za parlamentarni nadzor nad delom policije v Republiki Hrvaške po neodvisnosti Hrvaške in sprejetjem Hrvaške ustave. Smo eh, takoj eh, seveda zakonili delitev oblasti eh, in z ustavno pravno zagotovljeno pravico do lokalnega in regionalnega Eh, regionalne samouprave s prejemanjem zakonodaje na vseh ravnih, tako imenovani sistem checks and balances. No, uh, ustava določa, da hrvaški eh, sabor nadzira delo hrvaške vlade in drugih nosilcev javnih pooblastil, ki so odgovorni hrvaškemu saboru in pa tudi po členu 105 ustave ugotavljamo, da je vlada odgovorna našemu eh, saboru in da so predsednik vlade in ministri eh, kolektivno odgovorni za odločitev vlade, osebno pa za svoje področje dela. S tem je Hrvaški sabor določil, da z različnimi sredstvi nadzira delo vlade Republike Hrvaške oziroma delo njenih ministrstv, vključno z ministrstvom za notranje zadeve, v sestavu katerega je tudi policija oziroma eh, policijska eh, direkcija. Eh, Tu gre predvsem za eh, vprašanje poslanskih vprašanj, interpelacije o delu vlade, institut glasovanja o zaupnici eh, v vlade v celoti, eh, predsednika vlade ali posameznega člana vlade oziroma ministra. To pa ni edini način za izvajanje nadzora nad delom vlade Republike Hrvaške in ministrstv, je pa to najpogostejši način, ki ga uporabljajo poslanci v našem parlamentu. Za Hrvaški eh, sabor in eh, državljane Republike Hrvaške je ključen eh, nadzor, ki ga izvajamo v obliki letnega poročila ministra za notranje zadeve o delu policije in pa nadzor, ki ga izvaja odbor za, za notranje, notranje zadeve in nacionalno varnost. Torej, kako se izvaja parlamentarni nadzor? Parlamentarni nadzor nad delom policije se izvaja. Eh, preko poročila ministra za notranje zadeve o delovanju policije. Že od eh, začetku samostalne Hrvaške leta 1990 je predvidena zakonska obveznost, da ministrstvo za notranje zadeve za svoje delo odgovarja tako vladi Republike Hrvaške, kot tudi Hrvaškemu saboru. No, glede na to, da je eh, zakon govoril le o odgovornosti za delo, ni pa določal tudi obveznosti poročanja in pa kdo poroča, so dolga leta ta poročila v saboru izvajala oziroma opredeljevala kot nek eh, splošni nadzor, ni pa od njih potekala razprava. Šele leta 2020 smo sprejeli prvi zakon o policiji in tudi ta obveznost je opredeljena na način, da je ministr za notranje zadeve eh, dolžan Hrvaškemu saboru, eh, takrat še v času podobnega sabora, torej zastopniškemu domu, vsaj enkrat letno poda pisno poročilo o delovanju policije, odboru za notranje zadeve in nacionalno varnost, pa celo pogosteje, bodi si na mm, zahtevo ali za posamezne primere. Z novim zakonom leta 2011, zakonom mm, o, o policiji, smo še naprej ohranili to obveznost, se pravi, da enkrat letno ministr za notranje zadeve eh, vsaj enkrat letno poda pisno poročilo o delu policije eh, odboru za notranje zadeve in nacionalno varnost. Ampak Poslovnik Hrvaškega sabora določa tudi, da odbor za notranje zadeve in nacionalno varnost izvaja nadzor nad delom policije. Na podlagi eh, teh določb Hrvaški sabor in odbor izvajata nadzor eh, nad eh, delom policije. V skladu s predpisano obveznostjo ministra za notranje zadeve vsako leto poda poročilo o delu za preteklo leto in zakon o policiji določa, da eh, policija kot eh, organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve eh, odgovarja svojemu načelniku, načelnik pa ministru. No, ministr za notranje zadeve kot politična oseba ostaja osebno odgovoren za svoje področje dela kot član vlade in vsako leto pred Hrvaškim saborom vsega zagovarja to poročilo o delu policije. Odbor za notranje zadeve in eh, nacionalno varnost kot matično delovno telo na svojem zasedanju opravi tudi natančno razpravo o tem letnem poročilu in z sprejetjem ali nesprejetjem letnega poročila oziroma zaključki, ki jih naslovi na Hrvaški sabor, eh, da jim priporoči sprejetje ali nesprejetje tega poročilo opravlja nadzor nad delom policije za preteklo leto. Parlamentarni nadzor nad delom policije, ki ga izvaja odbor za notranjo eh, politiko eh, in nacionalno eh, varnost, predstavlja tako neposreden kot posreden nadzor. Naš odbor izvaja nadzor tudi preko fizičnih in pravnih oseb, ki se obračajo na naš odbor in vsega, opozarjajo na morebitne nezakonitosti pri delu policije proti njim ali drugim fizičnim ali pravnim osebam. Ta odbor deluje tudi eh, na podlagi ulog drugih eh, odborov ali pa tudi na lastno pobudo v primeru situacij, ki eh, meni, da lahko predstavljajo kršitev zakona o policiji. Odbor postopa tudi na podlagi ranjenih prijav, Eh, če se jim zdi relevanten izvor informacij eh, in v primeru, da posamezniki ne morejo eh, opozoriti na nezakonitosti in nepravilnosti pri delu policije s tem, da bi se izkazali z lastnim imenom in prijimkom. V osmem sklicu Hrvaškega sabora, ki je trajal le šest mesecev, je odbor opravil nadzor nad delom policije v šestih mesecih torej pri 31 eh, primerjih na zahtevo fizičnih oseb, zdaj pa v zadnjem mesecu in pol tekom tega devetega sklica eh, Hrvaškega sabora izvajamo že nadzor v primeru pritožb devetih fizičnih oseb. Nadzor v primeru pritožbe izvajamo posredno ali neposredno. Posredno to poteka na način, da odbor za notranje zadeve in nacionalne varnost od eh, ministra za notranje zadeve Eh, zahteva predstavitev vseh eh, navedb v pritožbi, ki so v njihovi pristojnosti in da tudi ustrezno eh, obvestijo odbor. V primeru, posameznih primerih je kompleksnost zadeve takšna, da potrebujemo poročila tudi drugih organov, ki jih naš odbor primarno ne nadzira, naprimer državno tožilstvo ali pa komisijo za preprečevanje korupcije ali pa ministrstvo zunanje zadeve odbor potem opravi primerjavo med navedbami v pritožbi eh, in eh, podatki v poročilu ministerstva in eh, pripravimo odgovor za mm, vlagatelja pritožbe. Najpogosteje je to tudi zadnji korak v našem postopanju, saj so večinoma pritožniki zadovoljni z našim odgovorom. No, v primeru pa da niso, pa se pogosto opravi nadzor nad delom eh, komisije, ki ga paralelno zahtevajo tudi drugi organi, ki so poglašeni za izvajanje nadzora nad eh, delom policije, kot naprimer državno pravobranilstvo, eh, potem tudi pritožbena komisija ministrstva za notranje zadeve in podobno. Del pritožnikov v svojem odgovoru na naš odgovor predstavijo nove dokaze in nove dejstva in takrat eh, seveda naš odbor zahteva nov odgovor pristojnega ministrstva. Ta korespondenca lahko eh, poteka v več fazah. Sploh, če po mnenju pritožnika ministrstvo ni podaro zadovoljivega odgovora ali sploh ni odgovorito na določene eh, pritožbe. Prav tako lahko opravimo neposredni nadzor in za takšno vrsto nadzora, se odbor odloči, ko je pritožba vsebinsko zelo zahtevna in predstavlja ne le eh, javni interes, ampak tudi politični interes, da se odpravijo določene sporne eh, zadeve. Naprimer, v sedmem sklicu je odbor opravil neposredni nadzor na podlage pritožbe fizične osebe, ki je opozarjala na nezakonito postopanje policije proti eh, tej osebi na podlagi politični, eh, izjavo političnih nosilcev oblasti. Neposreden eh, nadzor zahteva torej obisk pristojnega državnega organa, eh, razgovori z delavci, načelniki teh organov in seveda zahteva po pisnem poročilu. Na koncu tega postopka odbor pripravi dokumentacijo in ta seveda vsebuje tudi vsebino vseh pogovorov in eh, poročila. To obravnavamo na zasedanju našega odbora in potem sprejmemo zaključek, ali je prišlo v posameznem primeru do kršitve eh, zakona. V vsakem primeru, ne glede na to, ali je pritožba posameznika utemeljena ali neutemeljena, pa je odbor dolžan o tem v pisni obliki obvestiti pritožnika. Če bi se eh, potrdila utemeljenost eh, pritožbe, smo dolžni o tem obvestiti tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Če pa obstajajo indici, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po službeni dožnosti, pa tudi državno toživstvo Republike Hrvaške. Takšna vrsta nadzora zahteva bistveno eh, večjo mero angažiranosti odbora za notranje zadeve in nacionalno varnost. Dejstvo je, da to ne moremo izvajati v vseh primerih, se bi bilo potem eh, ne mogoče izvajati tudi druge naloge, ki so nam poverjene, je pa to zelo pomembno. Drugi, druga delovna taliza Hrvaškega sabora, še posebej odbor za eh, peticije in pritožbe in pa eh, odbor za človekove pravice in pravice manjšin, tudi delujejo na podlagi mm, pritožb fizičnih oseb in pogosto se državljani sklicujejo oziroma obračajo na njih v primeru uh, Eh, neustreznega dela policije, potem se ti obrnejo tudi eh, na nas in na druge organe Hrvaškega sabora. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Eh, no, včasih smo v dvoranah delili kavo, ampak nažalost imamo rezov proračun zato kave v dvorane več ni, imamo pa kavni avtomat pred dvorano. Tako zdaj pa kar k razpravi, imeli bomo revidiran predlog sredi decembra in pa končni predlog nekje marca ali aprila. Zato nas zanima. Ali ima kdo kaj pripomniti k eh, sedanjemu panelu? Prosim, da se držite časa za govor. Eh, začeli bomo z gospodom Kiljem iz Irske. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi postaviti nekaj vprašanj v zvezi z vašimi predlogi. Torej, sestava tega nadzornega odbora je precej pres preskriptivna. Predlagali ste dva člana uh, iz uh, nacionalnih parlamentov. Če imata parlamenta dva doma, po eden poslanec iz vsakega doma. Eh, ni pa jasno, koliko članov naj bi bilo, kakšen, kakšen točno bo postopek izbire za teh 62 predstavnikov članov odbora, recimo v Evropskem parlamentu, kako bo potekal postopek izbira. In kar se tiče števila sej, v briefingu za današnjo sejo sem prebral, kako pomembno je zagotoviti ustrezen eh, demokratični nadzor za Europol. In beseda ustrezen nadzor, torej proper, je zelo pomembna v angleščini. Se pravi, demokratični nadzor, ampak kakšen naj bi bil ta ustrezen demokratični nadzor? Ali bomo res to zagotovili z eh, takšno eno sejo na, z eno sejo na leto? Zdi se mi, da s tem ne bomo zagotovili demokratičnega nadzora, ampak se bomo verjetno samo odzivali na letno poročilo, ne pa, da bi resnično neposredno sodelovali pri nadzoru nad Europolom. Težko se bomo odzvali na ta način na kakršne koli novosti, primere praks. Zanima me, kako bi naj eh, ti člani za parlamentarni nadzor nadzor, lahko izmenjavali informacij na reden način in kakšen je mehanizem za eh, razpis izrednega srečanja tega odbora za parlamentarni nadzor, recimo, če bo to potrebno. Hvala lepa, gospod Hammerberg iz Švedske, naslednji. Thank you, Mr. Chairman. And, and... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Danes smo že večkrat podarili, kako pomembna kako pomembno je sodelovanje recimo na področju terorizma, kibernetskega kriminala in tako naprej. Istočasno ne smemo pozabiti na to, da je bistvenega pomena tudi delo nacionalne ali regionalne policije. Brez njihovega sodelovanja ne bo vse skupaj nikoli delovalo. Zato je tukaj bistvenega pomena zaupanje in pa nadzor je tudi pomemben. Ampak nadzor mora biti uh, učinkovit, ne samo srečanja tu in tam. Ljudje morajo vedeti, da ta odbor res opravlja ustrezno učinkovito delo. Zato se mi zdi pomembno, da bi eh, velika večina predstavnikov prišla iz nacionalnih parlamentov. Oni namreč eh, bolje vedo, kako delujejo nacionalne in lokalne policijske sile. Eh, tudi za stalnim sekretarjatom bi zagotovili večjo učinkovitost. Zato moramo biti zelo pozorni pri sprejemanju pravil. Uh, samo z ustrezno sestavo tega odbora bomo dosegli učinkoviti nadzor. Dobro, kompromis bi tukaj lahko bil eh, kar dober. Seveda, ta odbor ne sme biti tako velik, kot so parlamenti. Odbor ne sme biti prevelik, dva, tri poslance iz vsakega parlamenta, to se mi zdi dobra ideja. Eh, in srečanje tega odbora eh, enkrat ali dvakrat na leto, to se mi tudi zdi smiselno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 nejasnosti glede vaje, eh, glede vlade, oprostite. No, v tem trenutku imamo v državi večjo stabilnost, imamo stalno stabilno vlado in eh, vsekakor bomo sedaj tudi odgovorili na vaš vprašalnik. No, mi menimo, da je ena seja na leto premalo. Eh, za ustrezni nadzor moramo učinkovito sodelovati in vsaj dve seji na leto bi zagotovile boljši nadzor nad delom Europola. Kar se tiče števila poslancev, v primeru naše države, torej naš parlament ima dva doma in zato bi bilo bolje, če bi imeli po dva poslanca iz vsakega doma, eh, torej štiri iz kongresa in pa štiri. Eh, dva iz kongresa in pa dva iz senata v našem primeru. Eh, strinjam se s tem, da mora ta organ biti majhen, ampak vedno je možno, da države pošljajo po enega ali dva predstavnika na seje. Na ta način bi lahko bolje izpolnili to zahtevo po manjšem odboru. No, sedaj govorimo o telesu za opravljanje nadzora. Ne govorimo uh, o administrativnem telesu. Eh, no, kar se tiče predsedovanja temu odboru, pa se strinjam s tem, da bi lahko predsedovali skupaj Evropski parlament in pa predstavnik eh, države, ki trenutno predseduje Evropski uniji. Eh, ta format bi bil podoben eh, recimo predsedovanju sveta. Toliko z moje strani. Thank you very much, uh, eh, Mr. Hvala, gospod Hartmann iz Nemčije. Naslednje. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, najprej bi se prisrčno zahvalil gospodu Diazu Dameri, poročevalcu, ki se je zelo dosledno v zadnjih letih ukvarjal s to temo. Eh, zato mislim, da se mu lahko vsi zahvalimo. Iz vaše predstavitve je postalo jasno tudi nekaj. Evropol potrebuje več pristojnosti, tem pristojnosti mi moramo dati in Europol mora biti funkcionalen. No, vi ste izpostavili tudi recimo vidik zaupanja. Zaupanje bo zagotovljeno samo, če bomo na učinkovit način nadzorovali te dodatne pristojnosti Europola. Samo na ta način bomo ustvarili zaupanje in to idejo v Nemčiji izresno podpiramo. Bundestag je podal nekaj podrobnih predlogov v zvezi s tem. In ugotovili smo, da je treba razčistiti še veliko stvari. Sredi decembra bomo imeli osnutek naše skupščine, ampak eh, tukaj se naše delo ne bo ustavilo. Zato bi se morali še enkrat sestati, preučiti vse predloge. Eh, samo na ta način bomo dobili dosleden končni predlog. Tukaj so recimo pomembne tudi pravice manjšin v zvezi s tem novim organom. In uh, zato se nam zdi številka štiri uh, predstavnike iz posameznega parlamenta bolj primerna. Dobro, učinkovitost je pomembna, ampak Pomembno je tudi to, da so nacionalni parlamenti ustrezno zastopani, sicer ga ne bodo. Uh, sicer eh, ta eh, odbor ne bo imel ustrezne verodostojnosti. Prav tako pa je treba še pred začetkom dela odbora ugotoviti, kako je recimo s pravicami manjšin in pa uh, Eh, kakšen naj bo obseg tega odbora, koliko krat se mora sestati. Eh, pa še neko vprašanje. Eh, policijska vprašanja so deloma evropske narave, so pa v veliki meri še v nacionalni pristojnosti. Zato je treba tukaj ugotoviti sorazmerno in pravično zastopstvo. Hvala, gospoda Mora iz Italije. Kolege, kolege. Il ruolo attribuito dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali è... Hvala lepa. Lisbonska pogodba predvideva nekaj več pristojnosti nacionalnih parlamentov na področju pravosodja in notranjih zadev. Parlamenti imajo tukaj veliko pristojnosti. Dejansko smo mi tisti, ki smo odgovorni za to, da lahko parlamenti nadzirajo spoštovanje temeljnih svoboščin. No in ta nadzor je tudi pomembna priložnost. Na ta način lahko stvarimo neko skupno območje, kjer lahko izmenjujemo ideje. Uh, Eh, smo v sedmem letu po veljavi Lizbonske pogodbe, v tem času se soočamo z velikim problemom terorizma, zato moramo bolj stopiti skupaj. Naše sodelovanje mora biti kar se da učinkovito. Eh, zahvaljujem se trojki za vsa prizadevanja in za ta predlog. Želela bi spostaviti določene aspekte, recimo število članov v tem eh, odboru za nadzor. Tukaj moramo doseči ustrezno ravnotežje med eh, učinkovitostjo in zaupnostjo in pa eh, pravično, pravičnim zastopstvom. Gre, ne na zadnje gre za nadzor nad delom Europola. Strinjam se s tem, kar je povedal predhodni govornik mislim, da bi morali v tem odboru biti zastopani delegati iz različnih domov eh, nacionalnih parlamentov, člani pristojnih odborov. Na ta način bi zagotovili kontinuiteto eh, čez celoten mandat. Kar se tiče delovne skupine, eh, tu bi morali v to delovno skupino vključiti kar največ predstavnikov Mislim pa, da bi morali imeti tudi posamezne podskupine, delovne skupine, ki bi se ukvarjale z različnimi vidiki organiziranega kriminala in pa terorizma. Rečeno je bilo, da bi se ta skupina, ta odbor moral srečati enkrat letno, no, če, mi, če bi imeli še takšne delovne skupine, bi to morda lahko bilo dovolj. Uh, sedež parlamenta bi lahko izkoristili tudi za uh, izredne seje, za druge kontaktne skupine, na ta način bi lahko izmenjali, zagotovili izmenjavo izkušenj, izmenjavo najboljših praks, kar je potrebno spričo velikih varnostnih in terorističnih groženj, s katerimi smo soočeni. Hvala lepa za besedo, zahvaljujem se vsem gostom, zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so se udeležili uh, na današnji seji. Zahvaljujem se gospe Funtner in pa tudi di, gospodu Diazu Demeri, ki je zelo izkušen strokovnjak za to področje. Eh, želim povdariti, da imamo v delovno skupino zelo dobro konstruktivno vzdušje sodelovanja. Delo, ki ga upravljamo, je v skladu z eh, roadmapom, ki smo ga sprejeli maja 2016. Sprejeli so ga vsi uh, nacionalni parlamenti na konferenci predsednikov parlamentov. Seveda moramo vsi iskati racionalne rešitve, kompromise in prav gotovo je naš skupni cilj ta, da bi vzpostavili učinkovit, majhen in specializiran uh, odbor za nadzor. Eh, naša politična odgovornost je, da nadzorujemo delo Europola, tudi vpliv njegovih aktivnosti na državljanske svoboščine. Državljanom Eh, moramo zagotoviti, da bomo imeli učinkovit organ za nadzor, ne pa samo nekakšen forum, kjer se bomo srečali in se pogovarjali. In na podlagi današnje razprave sem se zavedal nekaterih osnovnih vprašanj, recimo pogosto srečanj, število članov, kraj srečanja. Že ta vprašanja so dovolj zapletena in zato ne smemo uh, tako rekoč zastaviti končije pred konje. Uh, moram uh, vas želel bi vas spomniti na to, da imamo tudi 51. člen nove uredbe o Europolu, eh, o tem odboru. In eh, ko gre recimo za druga vprašanja glede organizacije, recimo za upno sekretarjat, eh, o tem bi morala odločati delovna skupina sama. z drugimi medparlamentarnimi organi ni bilo vedno enostavno najti soglasja o poslovniku posameznega organa. Ampak, če se bomo eh, dela lotili učinkovito, postopoma, potem eh, bomo prišli tudi do ustreznih rešitev. Imamo časovnico, o kateri je govorila gospod Funtner in eh, ta časovni načrt je pač treba spoštovati. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar iz Evropskega parlamenta. Chair, actually, I had a question for Mrs. Bourne, Mr. Bourne, uh, representing the. Imam vprašanje za gospoda Borna iz uh, centra v Ženevi. Um, zanima me oblika teh posameznih enot, ki se ukvarjajo z uh, parlamentarnim nadzorom. Vi ste govorili o članstvu o trajanju mandata, o porazdelitvi odgovornosti med posamezne skupine. Meni pa bi se zdelo za primerjalno analizo pomemben nek bistveni element parlamentarnega nadzora. Namreč kakšne bodo politične posledice? Na kakšen način bomo zagotovili prevzemanje politične odgovornosti? To se mi zdi zelo pomembno. To je zelo pomembno za primerjalno analizo. Glede na to, da v večini parlamentov nadzor vodi tudi do odgovornost je, te, odgovornost je tega parlamenta. Možno je, da bodo, tudi določen, da bodo morale tudi določene osebe odstopiti, če bo šlo za, za operacije, ki niso bile uspešne. Če bo to pogoj za to, da bodo dobili podporo posameznih enot, skupin tega uh, odbora za nadzor the operations being conducted. Torej, če, če želimo zagotoviti parlamentarni nadzor nad uh, aktivnosti uh, Europola, kako bi bilo to najbolje zagotoviti? Hvala lepa še predstavnik Združenega kraljestva. Uh, No, lahko poročam o odločitvah zgornjega doma našega parlamenta o tem. Verjetno bomo dobili eh, še eno poročilo o vidiku varnosti v primeru Brexita. Eh, to bo, poročilo bomo verjetno dobili sredi decembra. No, uh, jaz mislim, da je 62 članov velika številka, ki pa lahko vseeno zagotovi ustrezen nadzor. Glede na to, da morajo biti vsi zastopani v tem odboru, je verjetno ta številka idealna rešitev. Skrbi pa me, da pogosto se srečan. Pol ima prav. Uh, rekel je, da bi to bila prej konferenca, če bi srečanja potekala enkrat letno za tri dni. Mislim, da bi morali imeti vsaj dve srečanji na leto. In to pravim iz dveh vzrokov. Prvič, mislim, da je bolj verjetno, da boste zagotovili bolj ustrezen, učinkovit nadzor v krajših časovnih obdobjih. Drugič, se mi pa zdi pomembno, da ko govorimo o pravosodju, eh, gre predvsem za, za eh, učinkovitost, pa tudi za vidnost rezultatov pravosodja. In eh, podobno velja tudi za odgovornost. Eden izmed razlogov, zakaj je prišlo do brexita, je bil tudi ta občutek, da naša administrativna telesa enostavno niso dovolj učinkovita. In če bi bolje predstavili vidnost rezultatov eh, organov, kot bi bil ta organ za parlamentarni nadzor, potem bi s tem dosegli tudi. Eh, večjo podporo strani državljanov. Hvala. Naj tudi jaz eh, pozdravim kolege iz eh, našega parlamen, parlamenta, kot je to naredil kolega Dias de Mera. Naslednji gospod Nordquist iz Danske. Um, Hvala. No, uh, na danskem še ne vemo točno, kakšen bo nas odnos eh, z Europolom. Ampak, eh, no, eh, ko gre za to, da dajemo nekemu telesu nove pristojnosti, da dajemo Europolu nove pristojnosti, je pomenilo tudi to, da ob tem zagotovimo ustrezen nadzor. No, lahko razpravljamo o tem dobrem predlogu, ki je bil podan, lahko razpravljamo o velikosti odbora in tako naprej. Ampak bolj ključno vprašanje, kako bi naj potekalo to delo, kako lahko uh, telo za zagotavljanje parlamentarnega nadzora dejansko deluje, kako naj preučuje posamezne primere. Torej lahko razpravljamo o številkah, lahko razpravljamo o številu srečen, ampak. Eh, bolj pomembno je pravzaprav delo, ki bo opravljeno med temi srečanji. O tem je treba se začeti pogovarjati, kako bi naj potekalo delo tega odbora. Hvala. Gospod Trikabra se sedaj na vrsti v imenu Ruskega parlamenta. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko zanimivega sem danes slišal. Samo štiri točke bi želel izpostaviti. Eh, se se mi zdijo pomembne za uspešno delo uh, medparlamentarnega odbora za nadzor Europola. Eh, prvič, v, tej, v tem organu morajo biti zastopane tudi manjšine in njihovi glasovi morajo biti slišani. To je pomembno za sestavo tega odbora in za njegovo delo, kako, kako bo potekalo recimo glasovanje, kakšen bo kvorum, eh, kakšno bo vzpostavitev preiskovalnih odborov in tako naprej. Potem drugič, treba je zagotoviti dostop do informacij vsem parlamentom in pa vsem poslancem v teh parlamentih. Tretjič. nadzor mora biti usmerjen v krepitev zaupanja in to pomeni, potrebujemo bližino do državljanov, recimo potrebujemo javne seje ali pa javna, uh, javne predstavitve. Morda bi lahko uh, bolje poskrbeli tudi za sodelovanje z Evropsko agencijo za temeljne svoboščine. Četr, uh, četrtič ta organ ne sme biti prevelik, če želimo, da bo učinkovit pri svojem delu. Nekatere države članice imajo samo enodobni parlament. No in glede na to, da se bo ta organ srečal samo enkrat letno, mislim, da bi bilo smiselno omejiti število članov. Dobro vem, da je to, kar bom sedaj rekel, sporno, moje mnenje tukaj ni eh, večinsko mnenje. No, ampak vseeno, jaz bi omejil število članov tega organa na recimo 30. En član za vsako državo članico in imeli bi potem še šest evropskih poslancev, recimo v začetku poročevalca in pa poročevalce v senci, ki so uh,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 izziv, s katerim bi se morali najbolje soočiti skupaj. Eh, tudi z dejavnostjo Europola na področju eh, kriminala. Terorizem in kriminal je tesno povedan, mi smo to prepričani. Zato pozdravljamo novo uredbo o Europolu. Ta bo namreč razširila mandat Europola in na ta način se bo možno bolje boriti proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Pri boju proti terorizmu bi morali se osredotočiti na zbiranje informacij. Te informacije pa je potem treba tudi ustrezno analizirati ter jih dati na razpolago državam članicam. Samo potem bomo lahko res delovali skupaj. Seveda pa je zelo pomemben tudi parlamentarni nadzor, o katerem danes razpravljamo. Veseli smo, da je bil dosežen napredek na tem področju. Kaj še lahko dodam k današnji razpravi? Mislim, da je eh, ena seja na leto premalo, potrebujemo vsaj dve seji na leto, eh, tudi dve seji eh, organa za parlamentarni nadzor bosta morda premalo. Mm, dobro je tudi to, da jim bi imeli tukaj rotacijo pri predsedovanju temu odboru. Morda bi lahko potem predsedujoča država tudi gostila ta seje. Eh, potem, kar se tiče eh, jezikov, pa bi morali tukaj uporabiti podobno ureditev kot za konferenco predsednikov. Hvala lepa, gospod Dimitrov iz Cipra. Eh, Emiso Kipros θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Παναλείπα. No, najprej je treba določiti prednostne naloge tega nadzornega organa. Kaj se tiče številke, števila članov, ta bi morala biti takšna, da bi omogočila fleksibilno, določeno mero fleksibilnosti. Mislim, da tega ne moramo doseči brez vsaj dveh poslancev na nacionalni parlament in pa šest uh, evropskih poslancev. Tako da tu smo pri številki 62. Potem še uh, število sej. Mislim, da bi morali imeti več kot eno sejo na leto. če želimo zagotoviti, da se ta skupina ne bo, uh, da se te skupine ne bodo kot nekakšne konference. Vsaka država članica bi morala imeti dovolj fleksibilnosti, uh, morala bi svobodno izbirati svoje predstavnike glede na njihovo znanje in izkušnje. Eh, člani skupine bodo odločali o pomenu, ki ga bo imela ta skupina. Potem tudi izredna srečanja, izredne seje. Eh, treba je določiti okoliščine, v katerih bi morale biti sklicane izredne seje. Potem eh, gre tudi za vprašanje, ali bi morali imeti podskupine, pododbore. No, uh, treba pa je zagotoviti do tega, da bodo imeli vsi nacionalni parlamenti do, uh, dostop do, uh, do dokumentov in informacij. Hvala lepa, kolegi. Eh, pozabil sem na začetku omeniti, da ta seja, da prenašamo to sejo tudi po spletu. Naslednji je gospod Separos iz Litve. Gerbimi kolegos, iz tiesų. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, tisti, ki ste se že oglasili, ste omenili več pomembnih vidikov. Sam bi se osredotočil na nekaj glavnih vprašanj. Danes razpravljamo o novi obliki dejavnosti, pri kateri boste sodelovali Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti. In pomembno je, da pri tem uspemo. Vem, da imamo podobne načrte tudi na področju Eurojusta, pravosodnega sodelovanja. Zato moramo dejavnosti načrtovati zelo pazljivo. Pomembno je, da nacionalnim parlamentom, posameznim državam članicam pokažemo, da so pomembne in da lahko prispevajo k političnemu procesu in tudi vplivajo na odločitve. Stališča nacionalnih parlamentov glede velikosti skupine se razlikujejo. Velikost skupine seveda mora odražati ambicioznost ciljev, ki smo si jih zastavili. Ali bomo organizirali le obravnave, ali pa bomo sledili načinu dela nacionalnih parlamentov. Še nekaj pomembnega smo povdarjali, zaupanje med Europolom in nacionalnimi parlamenti. Tega se moramo zavedati, ko bomo izbirali tudi predstavnike nacionalnih parlamentov. Skupina bo obravnavala zelo občutljive informacije, osebne informacije, zaupne podatke in tako dalje, zato se moramo tega zavedati, ko se bomo odločili o številčni zgradbi. Eden od govorcev pred menoj nas je opozoril na nekaj zelo pomembnega. Sodelujemo tudi lahko v regionalnih formatih v obliki pododbora, lahko pa razmišljamo tudi o nekaterih drugih učinkovitih oblikah dela. Naša govornica že zamuja na letalo, zato bom najprej prosil njo, da poda nekaj komentarjev, potem boste imeli seveda priložnost pregovoriti še drugi poslanci. Potem pa boste na vrsti gospa Kozmopolje in gospa Činovski. Naj pa predajam besedo vam. Gospa Fantner. Najlepša hvala gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, v svojem imenu pa tudi v imenu delovne skupine se vam zahvaljujem za vse pripombe, podane stališča, konstruktivne predloge. Veseli nas, da je bilo delo naše skupine glede modalitet delovanja nadzornega odbora koristno in da ste se številni lahko na to navezali. Če sem prav razumela današnjo razpravo, večinoma podpirate naš pristop. Zdi pa se, da pa bomo morali v nekaterih vidikih še poglobljeno razmišljati. Kot sem povedala, bo delovna skupina zdaj preučila vse pripombe, ki smo jih že slišali, tudi današnje. Novo različico predloga bomo razposlali do 16. decembra letos. Danes smo slišali tudi nekaj konkretnih predlogov glede delovanja, modalitete te nove nadzorne skupine, JPSG. Nekatere predloge bi prav gotovo lahko vključili tudi v sam poslovnik delovne skupine. Kot smo povedali že na začetku, delovna skupina na osnovi mandata meni, da je prioritetno, da se osredotočamo na temeljne vidike delovanja te skupine. In to mora biti določeno natančno do maja 2017. Te časovnice bi se seveda radi držali. Do takrat se moramo dogovoriti glede temeljnih načel. In glavne temeljne smernice, ki bodo oblikovane skladno s kompromisi, bodo seveda potem še dodatno analizirane in vse to, glede česar se bomo dogovorili, bomo vključili v končno različico. Ekipa gospe Fantner je še vedno z nami. Zdaj imamo na vrsti še dva govorca ali govornici, potem bomo nadaljevali kot prej. Gospa Kozmopolin iz Grčije, izvolite. Hvala. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικό... Να λείψα χάλα. Να σε ευχαριστώ delovni skupini in tudi čestitam za opravljeno delo, še posebej slovaškemu predsedstvu, za vse trud, ki so ga uložili v pripravo. Nekaj pripomb imam. Najprej glede prvega in drugega vprašanja. Grški parlament se strinja s tem predlogom. Menimo, da je bil la, doseženo ustrezno ravnovesje v smislu zastopništva nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Omejeno število tudi pomeni, da bo mogoče vzpostaviti konkreten, realen dialog med člani in tako se bomo lahko držali tudi obveznosti zaupnosti. Želela bi povedati še to, da se večina nacionalnih parlamentov želi dva sestanka na leto. 22 parlamentov je podalo stališče, da bi bilo dobro sklicati dva sestanka na leto. Manj pa je bilo tistih, ki so podprli en sestanek. Prvi semester vsakega leta bi se lahko srečali v državi članici predsedstva, v drugem semestru pa na Evropskem parlamentu. To bi bil naš predlog. Tako bi tudi oklestili stroške. Predsedstvo organizira tudi srečanje za gospodarsko upravljanje in tako dalje. Tako bi lahko bolje izkoristili tudi infrastrukturo Evropskega parlamenta, ki je na bolje. Dve srečanji na leto bi pomenili, da bi člani skupine, ki mora preučiti poročile in dokumente, imeli več časa, da to tudi poglobljeno naredijo. Med prvim semestrom vsakega leta bi lahko preučili torej poročilo iz prejšnjega leta in ga ovrednotili. To poročilo pa bi potem predstavili do konca prvega semestra. v drugem poletju pa bi delali na načrtu dejavnosti za prihodnje leto. To bi bil naš predlog glede delovanja tega odbora. Varnostno vprašanje so zelo pomembna in tako kot pri policijskem sodelovanju se moramo tudi tega lotiti z ustrezno resnostjo. Še bolj se moramo ukvarjati z vprašanje vidami na varstvo osebnih podatkov. Zato potrebujemo tudi ustrezen parlamentarni nadzor. Najlepša hvala. Gospod Šinovski iz Polske. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podziękować. Hvala gospod predsednik. Najprej hvala za te predloge, za ta demokratičen pristop k posvetovanju z nacionalnimi parlamenti. Odgovori niso bili sicer enoznačni eh, vedno znova, vendar pa mislim, da to kaže na pripravljenost na kompromis, kar me seveda zelo veseli. Odgovor na prvo vprašanje bi se zdel nekako naraven, namreč nacionalni parlamenti se morajo zato od, odločiti in med seboj no, dogovoriti, kdo bo najbolj kompetenten za sodelovanje v tej skupini, ki ne bi nadzirala Evropol. Kar zdaj drugo vprašanje, torej vprašanje o številu članov takšne skupine, tu pa je seveda vprašanje operativnosti takšne skupine, ki ni tako zelo dobra, če je skupina zelo velika. Ampak po drugi strani ne smemo pozabiti, da če se omejujemo zgolj na dva predstavnika iz vsakega nacionalnega parlamenta, bomo na ta način bistveno zožili eh, možnost predstavitve različnih eh, glasov, ki so v teh eh, parlamentih na nacionalni ravni, torej glasovi opozicije in eh, Eh, pozicije. Tako da predlagamo šest članov na mm, parlament, to bo težko doseči, to vemo, ampak eh, nekako gre v to smer eh, tudi predlog Bundestaga, ki predlaga štiri člane, to je korak v pravo smer. No in še tretje vprašanje, kraj zasedanja in pogostnost zasedanja. To je za nas najtežje vprašanje in to je najtežje tudi vprašanje. Eh, sprejeti iz predloga trojke. Ampak tudi tu morda imamo eh, možnost neke kompromisne rešitve. Eh, več glasov je bilo v smer, da ne moremo imeti zgolj enega zasedanja na leto in morda bi lahko razmislili o rešitvi, ker bi ohranili neko načelo, ki nam je blizu. In sicer, da predsedstvo, država predsedstva vsakič gosti takšno zasedanje, ampak da v luči kompromisa opravimo tudi dodatno zasedanja, ki ga gosti Evropski parlament. Torej, tri zasedanja na leto. Dva, ki jo organizira, eh, organizira vsakokratno predsedstvo in eno, ki ga organizira Evropski parlament. To bi lahko morda upoštevali in o tem razmislili. Najlepša hvala. Najprej bom prosil gospodu Diasa Demero, da se odziva na konkretno vprašanje. Zvolite. Eh, hvala lepa. Na hitro bi se želel odzvati na pripombe in vprašanja iz razprave. Najprej bi želel kar tako nekaj razjasniti. Nekateri že veste, kaj bom rekel. Torej, um, Euro, Europol ne more biti izvršna agencija, ne moremo je primerjati z uh, policijskimi organi držav članic. To, kar bomo mi nadzorovali, uh, niso policijske sile katerekoli izmed držav članic. To je Evropska agencija, ki nima izvršnih pristojnosti, torej pristojnosti kazenskega pregona. Europol je sodelovanje, skupno delo, obravnava informacij in pa um, Europol opravlja tudi obveščevalno delo. Torej, nadzor, ki ga bomo izvajali ne bo enak kot nadzor nad policijskimi sili posamezne države članice. To si kar izbrišite iz glave, kaj te to ne ustreza realnosti. No, všeč mi je bil tudi prispeve gospoda Borna, ampak ravno tako ni možen demokratični nadzor nad vojaškimi silami. Ta ideja mi je sicer všeč, ampak uh, Mi je pa všeč, kako je gospod Born govoril o demokratičnem nadzoru drugih institucij. Ampak mi sedaj tukaj govorimo o Europolu. Še nekaj vprašanj, ki sem jih bila zastavljena. Prvo vprašanje ima upraviti z mojo vlogo pogajalca v imenu Evropskega parlamenta. Torej, pogledajte, jaz sem zelo solidaren z predlogi, ki jih je podala trojka. Ampak ni mi pa všeč to, da bi Evropski parlament imel samo šest predstavnikov. Zakaj? Zato, ker, kot dobro ve tudi predsedujoči Klod Moraes, trenutno je predlog eh, sveta ta, da bi imeli uh, nadzor brez kakršne koli vnaprej določene strukture in koliko bi naj bilo predstavnikov odbora 60 v skladu za predlogom sveta. In to poslancem v parlamentu ne bo všeč. Ne bo jim všeč, če bo poročevalec Evropskega parlamenta sprejel to številko. Šest predstavnikov Evropskega parlamenta. Lahko sem fleksibilen, ampak samo, če bosta trojka in pa nacionalni parlamenti sprejeli ustrezno število predstavnikov Evropskega parlamenta člen 108 pogodbe o delovanju Evropske unije govori o nadzoru strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Zato ne moremo tukaj imeti tako nesorazmernega razmerja med parlamentom in pa drugimi eh, parlamenti. Tudi zato, ker je Evropski parlament so zakonodajalec skupaj s svetom. Poglejte, jaz se popolnoma strinjam z protagonizmom Evropskega parlamenta. Ena izmed največjih pomankljivosti, ki jih ima naša ljubljena Evropska unija, je ravno premalo, premajhna udeležba nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti bi morali bolj aktivno sodelovati pri revitalizaciji in pri ponovni, pri obnovi Evropskega parlamenta, eh, glede na vsemi krizami, s katerimi sem, smo soočeni in o katerih sedaj ne bom govoril. Potem, kar se tiče števila članov tega organa. No, jaz lahko uh, zahtevam večje število članov v pogajanjih. Bi pa se spet zauzel za to, kar sem ponovil prej. Želel bi si, da bi bil ta organ manjši, Na ta način bi bili bolj učinkoviti, bolj funkcionalni. In pa še zadnje. Številne pomisleke, ki ste jih danes izrazili tukaj, so vezani na, dva, na dve zadevi. Prvi je člen 51 uredbe o Europolu. V tem členu so jasno določene pristojnosti, ki bi jih imel ta organ za parlamentarni nadzor nad Europolom. Jasno torej vemo, kakšne so te pristojnosti. In pa drugo in zadnje z moje strani, drugi pomisleki, ki, si, ki ste jih izrazili, so posledica zadnje etape sprejemanja oziroma stopanja v veljavo te nove uredbe o Europolu, ki bo določil tudi parlamentarni nadzor. Eh, zahvaljujem se vam za vse vaše pripombe, ki so zelo obogatile delo, ki me čaka, delo pogajalca. Lahko računate name, da bom skušal biti kar, naj se, kar najbolj pripravljen na kompromise in uh, fleksibilen, ter da bom, dobro zahteval, da bom dobro zastopal naše zahteve. Hvala. Hans Born is going to answer the question. Najlepša hvala. Preden zaključimo še nekaj kratkih komentarjev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za konstruktivne prispevke. O ureditvi tega organa za nadzor, jaz sem si vse zelo pozorno zapisala in eh, Nemčija se bo prav gotovo še obrnila na trojko z našimi argumenti. Slišim, da se vsi želite, da bi ta organ bil učinkovit, eh, da bi bil strokoven in da bi zagotovil demokratični nadzor. Učinkovitosti pa ne dosežemo samo z številkami, ampak tudi z določitvijo strogih pravil za ta skupni organ. In eh, tukaj gre za več kot za število članov. Strokovnost pa lahko zagotovimo samo če bomo v tem nadzornem organu imeli ne samo strokovnjake iz nacionalnih parlamentov, potrebujemo tudi stalne predstavnike teh parlamentov, zato da bomo lahko dodatno izgradili eh, to strokovnost, odličnost. Poročevalec o uredbi o Europolu je povdaril, da bo Europol bolj demokratičen, če bomo imeli ustrezen organ parlamentarnega nadzora. Če je to res, potem mora seveda ta nadzor biti demokratičen. Torej, po našem mnenju potrebujemo dva predstavnika iz vsake zna, vsakega posameznega doma, saj samo to ustrezno odraža politično sliko nasi, naših držav. Prav tako menimo, da bi morali imeti več srečanj letno. Prav eh, torej vsaj dve srečanji sta potrebni, če želimo res eh, eh, zagotoviti tam demokratični nadzor. Hvala, gospod Šefer. Gospod Born, imate vprašanje za gospoda Lopeza Aguilara oziroma dobili ste vprašanje od njega, če bi lahko to podali čisto na hitro, čeprav gospoda Lopeza Gilare z nami ni več. Lahko nam date tudi za misel glede tega, kaj storiti takrat, ko nekdo zastavi vprašanje, potem pa tega poslanca ni več tu. No, prav gotovo bi mu morali izreči kakšno sankcijo. Veliko sankcij poznamo. Kaj naredi tak Evropski nadzorni organ v primeru pomankanja sankcij. Dve možnosti imamo. To smo sodelovali s proračunskim odborom in odborom za finančni nadzor Evropskega parlamenta. Glede financiranja Europola, če bo nadzorna skupina ugotovila, da je Europol na določenih področjih ne dela dobro ali bi moral delati bolje, bi lahko stopila v stik s proračunskim nadzorom in z odborom za nadzor proračuna. Potem pa še drugo vprašanje. Kako kažemo s prstom na nekoga v medijih, če nadzor ne deluje? Seveda ne govorimo o tistim, ki delujejo dostojanstveno, pač o drugih. Najlepša hvala, gospod Born. Izrecno se zahvaljujem nacionalnim poslancem, ki delate pri najbolj občutljivih vprašanjih ravni policijskega sodelovanja in pravosodnih zadev. Kot ste videli, pri nas ne gre za običajno razpravo, kjer bi nekdo nekaj povedal, potem pa se kdo drug na to takoj odzval. Ta oblika interakcije je precej nenavadna, danes pa moram povedati, da ste se zelo dobro držali. Tudi komentiranja osnutka predloga trojke. To je zelo dobro in bistveno za nas je, da je ta predlog dober. Kot veste, tako kot Europol obravnavamo številne zakonodajne akte, s katerimi naj bi zgradili varnostno agendo. In razumemo, da takrat, ko Evropski parlament obravnava pranje denarja, varnostno vprašanje in tako dalje, moramo to obravnavati zelo resno in dosledno, še posebej v smislu nadzora. Zato smo še posebej zadovoljni, da ste se odeležili tega zasedanja, da ste predstavili pomembna vprašanja in da ste bili pozitivni glede osnutka predloga. Gospod Jezdemera, lepo se vam zahvaljujem, zahvaljujem pa se specifično vam, nacionalni poslanci, zato da ste nekaj časa danes namenili temu, da ste obiskali odbor Libe na Evropskem parlamentu. Žal mi je, da se na koncu zahvaljujejo le še midva jaz in gospod Mera, se pa zahvaljujem celotni dvorani danes. S tem zaključujemo sestanek, zahvaljujem se vam za vaše pripombe in stališča. Najlepša hvala, upam, da bomo dobro sodelovali še v prihodnje, predlog bomo dobili spomladi tudi po vaši zaslugi. Hvala.